So, good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobar dan, gospe in gospode, kolegice in kolegi. Začenjamo s popodanskim sestankom. Bom pa sedaj nadaljeval v nemščini. Die Zahl der Kollegen hält sich noch in Grenzen, aber Dobrodošli, ni nas veliko, ampak so poročevalci so prispeli, tako da lahko kar začnemo. Pridem, dam besedo strokovnjakoma, ki boste spregovorili o prvem delu, bi najprej rad predstavil uh, dnevni red. Ima kdo kakšne pripombe na dnevni red, kakšen ugovor? Če ni tako, potem je dnevni red potrjen in sprejet. Uh, Druga točka so pripombe predsedstva in sicer skoraj vse kabine so prisotne, vsak lahko posluša današnjo razpravo v svojem jeziku. Dokumenti so na voljo in eh, današnje zasedanje se bo prenašalo tudi po spletu, tako kot vsa dosedanja zasedanja. In pri pripombah predsedstva imamo še dve točki, ki bi jih rad omenil. In sicer nastopil bo, eh, torej predvideno je bilo, da bi naslednji teden pri nas nastopil eh, ministrski predsednik Malte Muscat. In nekateri so bili proti temu, ker je nekatere dejstva, ki jih je predstavil, zopet umaknil in eh, Muscat je potrdil, da bo uvedel štiri preiskave. Kolikor vem, se samo ena preiskava nanaša na panamske dokumente, torej eh, preiskave proti uslužbencem, ki niso eh, upleteni v te zadeve s Panamo, pa ne preizkujejo in uh, zato nas je nekoliko zavedel. Torej, marsikdo je tukaj podal svoj ugor in vodja sindikatov in delavcev je zahteval razpustitev pre, predsedstva in v več intervjujih je rekel, da je vodja predsedstva persona ne grata, eh, zato ker ni um, pohvalil ministerskega predsednika, ampak ga je kritiziral. Torej, prišlo je do spora na Malti. Torej, jaz uh, um, nisem bil seznanjen s tem, da bi lahko vodje sindikatov z Malte odločali o tem, kako mi ravnamo tukaj v Evropskem parlamentu. Ampak mislim, da je treba uh, ponovno zastaviti vprašanje, kako bodo preiskali ravnanje vseh upletenih v panamske dokumente in vsa ta poročila bomo z veseljem sprejeli. To sem želel omeniti, zato da to vedo tudi tisti kolegi, ki niso bili seznanjeni s to zadevo. In pa druga točka je sporočilo za medije, za javnost eh, in sicer glede dostopa do podatkov. To smo se dogovorili znotraj poslanske skupine, torej to smo že poslali medijem in o tem sem vas želel obvestiti. Sedaj pa tretja točka. Sprijetje zapisnikov sej in sicer gre za šest sej od 6. aprila do 30. maja. In sicer 19. junija 2017 smo vam poslali te zapisnike. Ima kdo kakršne koli pripombe k tem zapisnikom? Če ni pripomb, potem so zapisniki sprejeti. Eh, sedaj pa osrednji del današnjega zasedanja, popovdan. In sicer do povdne smo se pogovarjali o tako imenovanih žvižgačih, e, številni strokovnjaki so bili z nami, danes popovdne pa se bomo pogovarjali o finančno obveščevalnih enotah in o primeru ruske pralnice potem v drugem delu. Torej, v prvem delu smo prosili dva izvrstna strokovnjaka, da nam nekaj poveste o tem in eden se nam bo pridružil preko videokonference. To je Sebastian Fiedler eh, iz Zveze nemških kriminalistov. Eh, nahaja se v Berlinu in se bo m, mm, pridružil prek videokonference. Upam, da bo pri nas m, eh, čist, da bo kakovost dobra. Zato smo izbrali precej veliko dvorano, da boste vsi dobro videli na zaslone. Potem pa bomo pozdravili še Paola Konstanca, ki eh, predstavlja italijansko finančno poščevalno enoto in pripada banki, eh, italijanski banki Banka d'Italia. Eh, Um, naslednji gost pa ni na voljo, kajti um, imajo zasedanje v Španiji, um, v Valenciji in nekateri predstavniki finančno-obloščevalnih enot iz Evrope danes ne morejo biti z nami, ker so uh, v Valenciji, kjer se sestali se glavni člani FATF na plenarnem zasedanju. finančne obveščevalne enote združenih držav. Eh, eh, Velike Britanije in eh, drugih držav so že poročali o svojem delovanju v preteklosti, sedaj pa imamo dva predstavnika, torej Nemčije in Italije, ki bosta to predstavila, poleg tega pa so z nami tudi novinarji iz uh, organizacije, uh, ki se bori proti pranju denarja. Prosim gospoda Fidlerja, da kar predstavi delovanje svojega organa. Približno deset minut imate na voljo, da prek videokonference predstavite svoje delovanje. Spoštovane gospe in gospodje, hvala lepa za vabilo oziroma vključitev v program. Najprej naj povem, da nisem uradni predstavnik neke finančno-obveščevalne enote, ampak sem predsedujoči Nemškega združenja kriminalistov. To je poklicno združenje kriminalistov eh, in sodelujemo tudi z eh, univerzo, ki izobražuje kriminaliste. Torej, tukaj nekako bom predstavljala predstavil našo, eh, naš pogled na to, kako gledamo kot poklicno združenje. Eh, ne morem pa uradno poročati strani države o tem, kaj, kako deluje nemška finančno obveščevalna enota. Eh, kot predstavnik poklicnega združenja bom eh, predvsem povdaril vidike, ki so pomembni za naš eh, poklic tukaj v Nemčiji na nacionalni ravni in pa finančno obveščevalne enote, ki so bile potrjene šele pred nekaj tedni Eh, in se bodo začele razvijati šele v naslednjih petih mesecih. Naj povem samo to, da imamo decentralizirano mrežo finančno obveščevalnih enot mm, in da eh, smo vsak primer suma eh, posredovali deželnemu uradu za kriminalistiko in potem v hujših primerih potem zveznemu uradu v Berlin in imamo tudi zvezdni urad eh, za kriminalistiko in to so kolegi, ki se v Nemčiji ukvarjajo s to Um, problematiko. Zelo kritično so spremljali to razpravo in eh, naš parlament je potem odločil, da eh, se strinjajo s tem, da se to prenese na področje financ eh, in da se tukaj tudi um, uvedejo te enote. Torej, mi smo kritični do nemške vlade, to bi rad tukaj povdaril in tega tudi ne skrivam. In sicer je uh, vlada uh, v parlamentu najprej govorila o tem, da bodo zvišali število kolegov, torej najprej so rekli, da bodo zaposlili 20 naših kolegov, ki se spoznajo na to, na koncu pa naj jih bilo 169 in pa danes se 300 kolegov s tem ukvarja, torej približno polovica. Um, je bila predvidena, tega, kar že uh, rabimo. Torej, lahko v Nemčiji izhajamo iz tega, da bo število primerov sumljivih finančnih transakcij eksplodiralo tako nekot. In recimo letos imamo 50 tisoč eh, takšnih primerov, ki so jih javili uh, in to še na to se bo še nadalje razvijalo v tej smeri, tako da mislim, da nimamo dovolj zaposlenih. Tudi na evropski ravni imamo številne eh, instrumente, eh, možnosti tudi povezovanja med posameznimi finančno-obročevalnimi enotami, ampak treba je povdariti tudi, odkud bomo imali eh, finančna sredstva za plačevanje dodatnih zaposlenih, ki se bodo ukvarjali s temi. Eh, Um, primeriti. Uh, Evropska unija bi tukaj morala temu nameniti ustrezna finančna eh, sredstva in preveriti tudi kvalifikacije strokovnjakov. Tukaj na tem področju nas v Nemčiji najbolj skrbi, da se s tem ne bodo ukvarjali kvalificirani strokovnjaki eh, in da tudi niso ustrezno izobraženi. Kar zadeva eh, Nemčijo, so pravila nekako v vsaki državi drugačna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 Eh, kadar gre za mednarodne povezave, torej če gre za neke eh, transferje preko meja, potem eh, je seveda dobro, da se v teh primerjih povežemo s finančno obvečevalnimi enotah v tujini, vsekakor pa je treba tudi sodelovati z Europolom in to je gotovo dober instrument teh enot, ki pa ga je treba še izoblikovati in ukrepiti to priložnost bi rad izkoristil tudi zato, da omenim še neke točke, ki so za nas izredno pomembne in mislim, da tukaj lahko govorim v imenu celotne nemške policije eh, v evropskem eh, kontekstu in sicer, da nujno potrebujemo in sicer predvsem, ko gre za finančno poščevalne enote, eh, so centralni registri, torej to vedno znova povdarjamo in to je izredno pomembno. Potrebujemo tudi eh, registr nepremečnin eh, in drugih eh, lastniških struktur in zelo smo odvisni pri svojem delu od teh podatkovnih baz. Če ne moramo dobiti informacij, In če jih pridobimo eh, s staromodno opremo, ki jo imamo na voljo v naši pisarni, recimo, da iz zemljiške knjige vlečemo posamezna potrdila v papirnati obliki in tako naprej, potem uh, gre to zelo počasi. Mi bi rabili v pogled v centralne registre tako zemljiške knjige kot eh, finančnih storitev in tudi v Španiji so povedali, da bi bilo nujno, da bi imeli v pogled tudi v ruske registre. Slovenske. Torej, rad bi podaril potrebo po transparentnosti in tukaj bi eh, potrebovali veliko več eh, možnosti, da bi lahko naši strokovnjaki zares trajnostno okrepili svoje delovanje. To je res nujni predpogoj, predvsem zato, ker naše uspešno delovanje v sedanjem času, ko gre za tako veliko število primerov in tako močne kriminalne združbe, eh, so naši ehm, uspehi nekje v območju promilov. Eh, in če si pogledamo, kako aktivne so te združbe in kako malo uspemo mi uh, odkriti, bi pričakovali trajnostno podporo iz Evrope torej, in želimo, da bi Evropski parlament bolj jasno signaliziral svojo podporo tudi prek uh, državnih vlad v posameznih državah. To za enkrat to vse. Hvala lepa, gospod Fidler. Torej, omenili ste centralne registre. To je bila tudi zahteva parlamenta tudi eh, kar zadeva direktivo o eh, denarnih tokovih. Eh, nekateri kolegi bodo še zastavili vprašanja, torej res najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo italijanskemu kolegu Paolo Konstancu, predstavniku italijanske finančno obveščevalne enote. Hvala lepa. Predsedujoči, hvala lepa odboru Pana da ste me povabili in hvala lepa za dragoceno delo, ki ga ta odbor opravlja. Vesel sem, da ste se odločili, da se boste specifično osredotočili na finančno obveščevalne enote. Ne samo zato, ker delam v takšni enoti, temveč in vidim dodano vrednost, ki jo imajo k analitičnemu delu, obveščevalnim podatkom in preiskavam, kar se tiče pranja denarja, pa tudi financiranja teroristov in pregona kaznjivih dejanj, tudi davčnih prevar, temveč tudi zato, ker se veliko stvari spreminja, kar se tiče zakonodaje in kar se tiče operativnih scenarijev, ki si zaslužijo pozornost. Naj dodam, da finančno obveščevalne enote potrebujejo podporo za krepitev svojih dejavnosti in sodelovanje. Veliko je pobud letos na tem področju. Seveda se zavedamo zakonodaje, ki je v fazi pogajanj, trialoge ste omenili, predlogi sprememb k štirim direktivam, tudi druge stvari so na mizi Evropska komisija, tudi trdo dela na veliko frontah. Finančno obveščevalne enote pa počnejo vse, kar je v njihovi moči, da bi prispevali k tem skupnim prizadevanjem. Gospod predsedujoči, omenili ste zasedanja, ki jih finančno obveščevalne enote vodijo ta teden. Tudi sam sem bil na njih, vendar pa sem se potem vrnil sem, ker sem mislil, da je potrebno se o tem pogovoriti tudi tukaj, kar se tiče sprememb direktive o pranju denarja, to je ključnega pomena, da se o tem pogovorimo tukaj. Tako kot nemški kolega, ne govorim uradno, sem predstavnik italijanske finančne obračevalne note v banki Italije, sem pa tukaj bolj v funkciji platforme finančno obračevalnih enot. Na kratko želim predstaviti glavne izide, iz ugotavljanja trenutnega stanja na evropski ravni, kar se tiče dejavnosti finančno-obrčevanih enot in mednarodnega sodelovanja. Ne samo italijanska stran, to je bilo skupno delo ekipe, prav tako smo imeli finančno-obrčevanje enote Francije, Romunije, Združenega kraljestva, saj na začetku, če sem koga pozabil, mi oprostite, Štiri finančno obveščevalne enote so bile vključene v ta projekt. Torej, kratka predstavitev. Moral sem to precej skrajšati, tako da bo samo deset prosojnic. Ne vem, ali lahko te prosojnice pokažemo na zaslonu. Okay, thank, thank you very much. Uh... Prav, hvala lepa. Tako prosovnice so na zaslonu. Nakratko se bom osredotočil na ugotavljanje trenutnega stanja. Prvotna predstavitev je bila daljša, upam, da tole lahko preberete. Mislim, da bo težko, ampak kakorkoli. Želel sem bolj podrobno predstaviti različne rezultate in dele. Gospod Konstanco, to smo dobili pisno in to smo že prej razdelili, tako da imajo vsi to v pisni obliki pred sabo. Lahko si to preberejo. Prav, hvala lepa, predsedoči. Kakorkoli že, glede na to, da nimam prav veliko časa, se bomo osredotočili na proces. Seveda pa se bomo odzval na vsa vprašanja, kolikor se bo le dalo, če bo kateri od predstavnikov želel izvedeti kaj o katerem od vidikov te, kar smo počeli in gotavljanja trenutnega stanja. Kot lahko vidite na tej prosojnici, se osredotočamo na status, avtonomijo in neodvisnost finančno obveščevalnih enot. To je predpogoj za te enote, da so učinkovite pri svojem delu. Potem se osredotočamo na podatke, ki jih enote dobivajo ali jih imajo na voljo zaradi začetnih razkritij ali pa potem posledično to pridobijo v raziskavah, v podatkovnih bazah in zato si želimo osrednjih podatkovnih baz po državah članicah. Potem se študija osredotoča na domače funkcije. Spraševali smo se, kaj točno finančno obveščevalne enote počnejo, ko naprimer analizirajo, kako potem razširjajo informacije policijskim organom in organom pregona. Potem pa smo se osredotočali tudi na sodelovanje med finančno obveščevanjem enotami, to je kritično področje in mislim, da bi tukaj parlament, komisija in svet lahko dodali tisto dodano vrednost. Enote potrebujejo trdno podlago za sodelovanje. Naše izkušnje, in ne govorim samo o italijanskih izkušnjah, skupne izkušnje v EU kot finančno obveščevalnih enot je, da sodelovanje deluje, vendar pa da bi ga lahko izboljšali. Veliko je uvir in še vedno nimamo enake podlage za delovanje vseh. In potem nekaj zaključkov v tem procesu ugotavljanja trenutnega stanja, kaj bi lahko storili, da bi se lotili prepoznanih težav, tako kar se tiče zakonodaje, pa tudi kar se tiče boljšega nacionalnega izvajanja. Prav tako pa si želimo okrepiti sodelovanje med finančno obveščevalnimi enotami. Nekaj besed, kaj je platforma naših enot. To je delovna skupina, ki predseduje Evropska komisija. 2006 je bila vzpostavljena in deluje sedaj že več kot deset let. 51. člen direktive finančno obveščevalnih enot to opredeljuje in daje temu organu široko spon pooblastil. Tukaj sem navedel nekatere naloge, naprimer krepitev sodelovanja med enotami, nudenje upravljanja za fio.net, potem pomagamo tudi pri operativnih vidikih, prepoznavanju čezmejnih finančno obveščevalnih enot in eh, olajšanju skupnih analiz. Naj izpostavim to, te dve zadnji točki. To je kar precej povedno, kar se tiče prihodnega razvoja k bolj centraliziranemu, harmoniziranemu sodelovanju med enotami. Platforma je konec 2015 opredelila svoj mandat in moram reči, da je kar precej elementov bilo že izvedenih, naprimer prepoznavanje poročil, potem pogoji za olajšanje in pospešitev soglasja za enote za izmenjavo informacij med njimi za nadaljne preiskave ali pregon. Potem pa imamo tudi to vajo ugotavljanja trenutnega stanja. To smo zaključili konec 2016. Naj izpostavim nekaj točk, kar se tiče rezultata tega projekta. To seveda podpira svet ECOFIN, to je podprl svet ECOFIN na začetku 2016 po terorističnih napadih po Evropi. Ministri so pozvali komisijo, finančno obveščevalne note, da pospešijo ta proces in tudi komisijo so pozvali naj predlagajo dodatne ukrepe v prihodnosti za boljšo izmenjavo informacij in za bolj učinkovito sodelovanje. Komisija je bila že kar dejavna na tem področju, ne samo zaradi Evropske agende za varnost, temveč tudi zaradi svojega akcijskega načrta 2016, ki se osredotoča na ukrepe za ukrepitev finančno-obveščevalnih enot in za boljše sodelovanje. Poročilo je bilo dano na voljo tudi svetom, državam članicam, za pripravo nacionalne zakonodaje. Pa parlament ima tudi dostop do tega, seveda. Upamo, da so rezultati tega dela tako v sedanjih pogajanjih, ki tečejo za direktivo o pranju denarja, dobri, pa da kažejo tudi v prihodnost za nadaljne pobude, če bo potrebno, tudi za to, da bomo sprejeli dodatne ukrepe in zakonodajo na evropski ravni, če bo potrebno, seveda. Čisto na kratko o področju uporabe in ciljih. Ko se finančno obveščevalne enote srečujejo mednarodno, pa tudi na nacionalni ravni in med sabo se osredotočajo na zunanje vidike sodelovanja med finančno obveščevalnimi enotami. Težava pri tem pa je, da je sposobnost enot, da učinkovito mednarodno sodelujejo, funkcija njihovih domačih značilnosti. Tako da se nam je zdelo potrebno raziskati način, kako bi enote vzpostavili, organizirali doma, koliko virov imajo in kakšne delovne postopke sprejmejo. Zamisel je bila, da bomo samo na teh elementih lahko učinkovito zagotovili izmenjavo informacij med finančno obveščevalnimi enotami. Zato torej to ugotavljanje trenutnega stanja, to ima precej širok razpon, raziskujemo tako domače značilnosti enot, kot tudi pristop gradnikov kjer potem analiziramo nekatere zmogljivosti za učinkovito sodelovanje med njimi. Osredotočali smo se tako na obstoječe razlike med enotami in tudi sami smo bili presenečeni, koliko razlik je med finančno obveščevalnimi enotami po EU. Prav tako pa smo videli neusklajenost, kar se tiče določb z EU zakonodajo in tudi tukaj vidimo precej zaskrbljujoče rezultate. Tu so gradniki, ki sem jih omenil, začenjamo doma, potem pa gremo na vzgor, dokler ne raziščemo bolj podrobno mednarodnega sodelovanja, vključujemo tudi domače funkcije in niz informacij, ki jih finančno obveščevalne enote dajo na razpolago za rastne analize in širjenje informacij. To je struktura poročila, tega se ne bom dotikal upam, da se bomo o tem lahko pogovorili kasneje na podlagi vprašanj poslank in poslancev. Čisto na kratko, sedaj nekaj najpomembnejših zaključkov. To je povzetek na visoki ravni. Torej, kar nekaj pomankljivosti smo odkrili, kako finančno obveščevalne enote delujejo doma in koliko so zmožne voditi mednarodni dialog presenetljivo. Seveda smo se, z, z, smo se zavedali, da je izvajanje zakonodaje še nekaj, kar poteka, tako da smo vedeli, da nekaj težav še bo. Vseeno pa je bilo presenetljivo, da so nekatera vprašanja bila popolnoma neskajena že s prejšnjo, tretjo direktivo. Naprimer način, kako finančno obveščevalne enote izvajajo analize ali pogoji in omejitve, s katerimi se soočajo pri izmenjavi informacij med sabo. Kar nekaj je globokih razlik med enotami, čeprav smo v EU v dobrem položaju, kar se tiče globalnega sistema, ker imamo dolgo prakso sodelovanja, pogovarjamo se vsakodnevno. Äh, lahko samo spomnim, da ste že presegli 10 minut, bi lahko prišli na sklepe. I, I will, uh, really... Se upravičujem, res, zaključil bom zelo hitro. To so torej sklepi, kar se tiče zaključko poročila in nakratko lahko povem da so glavni razlogi za to težavo in potem lahko o tem govorim bolj podrobno, če bodo vprašanja. Tako v neustreznem izvajanju ključnih določb EU, kot sem dejal, se nekatere nanašajo še na tretjo direktivo, prav tako pa tudi zaradi pomankanja usklajenosti pristopa določb samih. Torej imamo ta mešani pristop ne idealne implementacije, po drugi strani pa tudi preveč domačih določb. In to, nam je, to nas je vodilo do tega, da imamo različne finančno obveščevalne note in različno delovanje tako na domači kot mednarodni ravni. Hvala lepa. Najlepša hvala. Rad bi vas spomnil, da imamo vašo predstavitev tudi v pisni obliki, eh, tako da je na voljo vsem, ki bodo želeli še kaj vprašati. Hvala lepa obema eh, strokovnjakoma. Predan predam besedo našim poročevalcem. Naj povem, da sem opazil veliko razliko med obema eh, predstavitvama. Torej, v Italiji ste pripravljeni, da se nekaj naučite, da sodelujete. Gospod Fidler pa bi želel um, uh, izpostaviti nevarnost, da bodo skrčili uh, število zaposlenih uh, ob vse večjem številu primerov in sedaj odpiram razpravo, vsak pa ima na voljo 4 minute. Jepe Kofot, ja. hvala lepa obema za zelo zanimivi predstavitvi. Sveda, gospod Fidler, prosili ste za podporo Evropskega parlamenta, da bi zagotovili tesno sodelovanje finančno-obveščevalnih enot in centralnih registrov. Sveda, pri breh vprašanjih lahko računate na našo podporo. Moje vprašanje pa je sledeče. Jasno je, da potrebujemo harmonizacijo finančno-obveščevalnih enot na evropski ravni, potrebujemo pravni okvir za izmenjavo informacij in tako dalje. Če pa vzamem vas, gospod Kostancov. Zapisali ste na vprašanje, da so glavne ovire povezane z nezadostnimi zmogljivostmi tujih partnerjev za nudenje informacij. Ali zaradi tega, ker ni dovolj domačih virov ali zaradi drugih razlogov. Torej, te pomakljivosti lahko podate primere, kakšne pomakljivosti ste izkusili in ali imate kakšen primer, ko ste morali upustiti preiskavo ali pregon, utaje davka in pranje denarja zaradi premalo zmogljivosti, to bi bilo zanimivo vedeti ali sodelovanje z drugimi državami članicami. Če da, imate kakšne primere povezane z dokumenti iz Paname in kakšna urodja in registre, o tem ste nekoliko govorili, potrebujete, da bi pospešili boj proti tem kriminalcem. Hvala. Dank, Hvala lepa, Gospod Kostanco je dobil vprašanje, potem pa še gospod Fidler. Hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje, ki je zadelo samo osrče problematike. Oboje je res. Gotovo je, da je relativno slaba raven harmonizacije na določenih področjih. In zato operativno gledano se soočamo z razmerami, ko potrebujemo informacije iz tujine, pa morda tega ne dobimo. Kaj ti partnerji, od katerih zahtevamo informacije, in to velja tudi za mojo ekipo v določenih vidikih, ne vemo točno, kaj se dogaja, celovito gledano smo preveč razdrobljeni in ne moremo potem dostopati do zadevnih informacij. Eden od primerov bi lahko bil dostop do finančnih informacij do identifikacije bančnih računov. Direktiva, ki zahteva vzpostavitev registrov na nacionalni ravni in parlament vem, da v svojih predlogih spremembih želi razširiti zamisel, da bi dodali še druge centralne podatkovne baze k obvezujočim podatkovnim bazom. In to je pomemben vidik, vendar pa dokler tega nimamo in dokler se zakonodaja omejuje samo na to, da imamo potrebo po finančnih informacijah ali na splošno informacijah za organe pregona, bodo razkoraki eh, pri zmogljivostih evropskih finančno-obveščevalnih enot. Kar se vašega drugega vprašanja tiče, primeri, ko smo prekinili pregon ali preiskave zaradi pomankanja sodelovanja s tujimi partnerji, moram reči, da se je to dejansko zgodilo običajno obstajajo primeri popolnoma spodletelega sodelovanja med enotami, včasih se ne odzovejo, nič ne rečejo ali pa ne morejo dati soglasja za uporabo podatkov za preiskavo. Običajno pa dobimo samo delen odgovor. ne spomnim se, da kdo spoh ne bi hotel sodelovati, vsaj nedavno, ne. Dobili pa smo delno odgovore, naprimer, ko se potem moramo omejiti na določene vidike informacij, ki smo jih dobili. In potem je lahko uporaba teh informacij omejena. Hvala lepa, gospod Fidler. Ali želite še vi kaj dodati, kaj ti vprašanje bilo namenjeno obima? Ja. Uh, rad bi odgovoril Kratko in jedrnato in še enkrat ponovil to, kar sem že prej poskušal povedati. In sicer vsako izvajanje in prenos Evropske direktive se bo ustavil na tej točki, ko država ne bo imela dovolj sredstev, da to izvede. In to se dogaja v številnih državah članicah. To je glavni problem. E, torej v Nemčiji imamo več tisoč e, primerov sumljivih transakcij, ki so obdelani le do polovice. In, uh, Eh, v bodoče se bomo še naprej v preiskovalnih enotah, eh, na policiji, v parlamentih ukvarjali s tem, zakaj nismo tega razrešili, ampak gre tukaj tudi za vprašanje evropske kooperacije, svetovnega sodelovanja, ki pa zahteva uh, tudi finančne. Um, uh, finančno podporo in eh, koliko finančne podpore bomo imeli, toliko primerov bomo lahko rešili. In tudi um, izoblikovanje registrov je odvisno od tega, koliko finančnih sredstev je imel nek urad na voljo, da takšen registr naredi in kako kvalificirani so bili sodelavci, ki so registr pripravljeni. Sedaj pa predajam besedo gospodu eh, Ječerku. Izvolite. Ja. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil govornikoma za zelo odprti predstavitvi in v bistvu alarmantna razkritja. Na samem začetku sem skoraj mislil, da imamo še eno predstavitev o žvižgačih. Znano je, da so finančno obveščevalne enote po državah različne. Imajo težave, imajo različne strukture, premalo kadrov, vendar pa, da zdaj spet slišimo, da eh, obstaja precejšno pomankanje kadrovskih virov, kvalificiranih kadrovskih virov in da se finančno obveščevalne enote lahko ukvarjajo samo z delčkom težav, to je pa zelo resno. Veliko vprašanj bi imel, ampak predvsem za predstavnike držav članic, kajti jasno je, da predstavniki parlamenta in finančno obveščevalnih enot se strinjajo, kar se tiče tudi registrov, centralnih registrov na splošno. In upam, da novinari gledajo to predstavitev in bodo to razširili v javnosti. Gospod Fidler je dejal, da ni niti enega, niti ene finančno obveščevalne enote, ki bi imel dovolj kvalificirane kadrovske delovne sile, vendar pa sprašujem se, za katere pa menite, da so vodilni, ki bi lahko bili za vzor, v kateri državi bi lahko navedli enoto kot primer za to, kako se taka enota prime. Hvala lepa. Izvolite, gospod Fidler. Mm, moram priznati, da ne moremo celoti odgovoriti na to vprašanje, kaj te vprašanje vključuje da bi jaz poznal uh, Eh, vse procese v vseh državah članicah. Vem, da obstajajo različni sistemi poročanja, različne številke, kar zadeva javljene primere in razrešene probleme. Gre tudi za pristojnosti in kompetence sodelavcev, ki to rešujejo. Kot smo že slišali iz Italije, obstajajo zelo heterogeni sistemi, eh, kjer so pristojnosti zelo različno dodeljene in takšne sisteme bi bilo treba treba poenostaviti, poenotiti in seveda har harmonizacija tukaj res na prvem mestu, da bomo lahko sodelovali. Eh, gotovo je treba najti rešitve, eh, torej kar, kaj parlament pritakuje od držav članic in koliko strokovnjakov in v kakšnem številu eh, in kako izobraženih posamezna država potrebuje za reševanje teh primerov. Recimo vsaki državi članici bi lahko vprašali sedaj trenutno, koliko nerešenih primerov imajo na področju Eh, finančnega kriminala. Torej, poznam številke iz posameznih zvezdnih držav iz Nemčije, ne poznam pa številk za druge države članice in to bi bila neka začetna akcija, ki bi lahko izvedli. Hvala lepa, gospod Fidler, to lahko naredimo, zdaj pa gospod Kostanca. Ah, um, Hvala lepa. Popolnoma se strinjam z gospodom Fidlerjem, ker nekaj odgovore imam glede na razmere. Seveda. Pri tem ugotavljanju trenutnega stanja smo ugotovili težave pri kadrovskih virih. Imamo maksimalno 300, pa minimalno 13 članov osebja. Poprečje je nekaj vmes, seveda. Vendar pa te razlike so odvisne tudi od razlik pri delovanju, nalogah in področju obravnave enote počnejo različne stvari. Nekatere izvajo tudi nadzorne naloge, poleg ključnih nalog, ki jih imajo. Poleg tega, da je vedno več dela, vse finančne obveščevalne enote, kolikor vem, se soočajo z vedno več razkriti, ki jih morajo analizirati. In to, naprimer, zaradi pa ne izključno terorističnega financiranja imajo dodatno delo zaradi tega dokumenti iz Paname. To je tudi še en primer, zakaj so finančno obveščevalne enote sedaj vedno bolj vključene na mednarodni ravni, v mednarodno sodelovanje. Kaj skušamo storiti? Naj podam delček nacionalne izkušnje, pa še tukaj vem, da je to podobno z drugimi državami. Zanašamo se na IT urodja. Seveda, se ne moremo zanašati na dokumente ali na pregled ročno dokumentov. Imeti moramo inteligentna IT urodja in tehnologijo. To je ključnega pomena pri analizi tega tudi zaradi tega, ker so finančne dejavnosti tudi vedno bolj tehnologizirane. Redna defakcija. Hvala lepa. Sedaj pa predstavniki poslanskih skupin. Najprej Darius Rosati. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa gostoma za zelo zanimive vodne besede. Prvo vprašanje, kaj se tiče teme, o kateri je bilo govora, sodelovanje na mednarodni ravni med finančno obveščevanjem in enotami v EU. Rad bi vas vprašal, kolikokrat se soočate s primeri zavrnitve ali neustreznih odgovorov drugih enot, ko jih prosite za informacije. In nadalje, kateri so razlogi za to, razen premalo kadrov, postopkovnih razlik, je morda možno doseči rešitev tako, da bi to uredili na evropski ravni naprimer, kakšen okvirni zakonodajni akt, ki bi saj malo harmoniziral sodelovanje med enotami, pa tudi uvedel vzpodbude ali pravila za sodelovanje. To je prvič. Drugič. Kar se tiče množičnega zbiranja sredstev platform za množicanje, to postaja popularna oblika zbiranja denarja za um, razno razne plemenite cilje. Vendar pa, kot kažejo nekateri dokazi, se to uporablja tudi za financiranje nekaterih ne tako plemenitih ciljev, kot je oč terorizem. Vprašanje, do kakšne mere je to področje, na katerem skušate dobiti več informacij in informacij skušate preiskovati na bolj sistematičen način, imate redne preglede, kako se zbirajo ja, sredstva na teh platformah, kdo so lastniki, kdo so pravi upravičenci teh inovativnih praks in nasplošno do kakšne mere se odvijajo nezakonite dejavnosti, nezakonite zbiranje sredstev na teh platformah. Hvala. Kolega Rosati. Hvala lepa, kolega Rosati. Veliko vprašanj ste zastavili obima strokovnjakama. Kdo bo začel? Kar gospod Fidler mogoče. Izvolite. Žal mi je, ampak eh, slišal sem samo dve vprašanji in ne poznam nobene natančne analize za področje Nemčije. Torej, kdo iz tujine je kateremu, eh, kateri finančno obveščevalni enoti zavrnil sodelovanje. Tako da tukaj nimam neke analize. Kar zadeva množicanje, pa tudi ne poznam nobene strokovne analize, tako da tudi na to vprašanje žal ne morem odgovoriti. Dobro, če boste uh, v nadaljevanju spravili kakšne informacije, nam jih lahko tudi pisno pošljete. Izvolite, gospod Kostanco. Hvala lepa, skušal bom biti zelo kratek. Kar se tiče prvega vprašanja, zavrnitev in neustreznih odgovorov, koliko jih dobimo, zavrnitev nič v EU. Vedno dobimo odgovor, kolikor se le da. in neustrezni odgovori, koliko tega dobimo, veliko. Veliko je neustreznih odzivov znotraj EU, pa tudi izven EU, kar se tiče finančno obveščevalnih enot. Naj podam primer. Morda je najbolj temeljna izmenjava ta, ko enota A prosi enoto B, imam račun v svoji državi in prihajajo sredstva od nekoga iz države B, iz vaše države. Povejte mi, kakšen je izvor teh sredstev, in odkot ta sredstva prihajajo. V tem primeru država, ki zahteva, nima možnosti ali pravnih okvirov, da dostopajo do eh, bančnih informacij, do računov, kje so računi in katere transakcije se izvajajo na tem računu in kam se prenaša denar, odkot prihaja denar iz države. Ta, to pomankanje zmogljivosti ovira učinkovito sodelovanje. Seveda bi potrebovali več pravil, tako bi se lahko rešili te težave, če bi uskladili več poblastil finančno-obaščevalnih enot, bi to pomagalo tem enotam pri dostopanju do informacij, kar se tiče množice. Ne? Tako kot nemški kolega, vsaj kolikor vem, nimamo kakšnih specifičnih izkušenj v tem sektorju, kar se tiče preiskav pranja denarja ali kazenskih dejavnosti. Seveda pa temu namenjamo veliko pozornosti, kar se tiče množičnemu zbiranju sredstev, še prav posebno, če je to karakterizirano z nekaterimi subjektivnimi elementi naprimer nekatere skupnosti diaspore, so naša prednostna naloga, na to se osredotočamo. To je ključno vprašanje tudi v mednarodnem sodelovanju. Prav tako pa gre tudi za nakazila iz tujine v matično državo. Temu namenjamo veliko pozornosti. Hvala lepa. Sedaj pa Paul Tank, izvolite. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fidler, Konstanco, da ste se vzela čas. Vajni, pa, vajna prispevka sta bila zelo zanimiva, pa tudi nekoliko zaskrbljujoča. Vidimo pomankanje virov v vseh finančno-obveščevalnih enotah po EU. Istočasno pa tudi sodelovanje med enotami ni najboljše, bi lahko bilo boljše, Torej, da, potrebno je še kaj postoriti. Naj se osredotočim na nekaj drugega. Samo poročanje. Tu me nekaj zanima. Kolikor vem, je še vedno precej obramnega poročanja. Ko finančne institucije ali preveč poročajo, ali pa premalo poročajo, samo takrat, ko morajo. Kako resno jemljete to težavo, to vprašanje za oba? In vidimo tudi, da države kažejo zelo različne številke poročanja. Europol je na enem od prejšnjih sestankov dejal, da Malta, Cipr in Luksemburg imajo malo poročil, čeprav imajo veliko davčnih oas in igra na srečo. Vidite tudi vi to tako in potem tudi, kar se tiče vzajemnega sodelovanja med eh, davčnimi organi in finančno obraščevanimi enotami. Kolikor vem, nekatere države, veliko držav, možno nima jasnih sporazumov, to pomeni, da je sodelovanje med enotami in davčnimi organi še vedno nekaj, kar je daleč od optimalnega. Ja, Hvala lepa. Zato vprašanje glede sodelovanja davčnih uradov in finančno-poščevalnih enot. Kdo bo začel, gospod Kostanco? Hvala lepa. Kar se tiče prvega vprašanja, torej defensivnega poročanja. Gotovo to obstaja. Veliko je defensivnega poročanja in vsega, izvajo se ukrepi, da bi se tega vprašanja lotili in ga razrešili. Saj po naših izkušnjah, ne vem, če to velja za druge države, smo zelo zavezani nudenju povratnih informacij in indikatorjev za ex ante obrambo, kot ekspos poročanje, strategija torej, da imajo dožnost, da poročajo, da jim torej skušamo pomagati pri poročanju v smiselnih dejavnostih ponujamo povratne informacije in kazalnike. To je prvič. Drugič, bolj nasplošno, pa naj izpostavim, da je financiranje terorizma pomenilo morda ne premika paradigme, vendar pa je sedaj drugače. Potrebujemo veliko obveščevalnih podatkov in to je potem ex ante pristop k sumu. Iščemo anomalije, Morda se to najprej vidi v defenzivnem poročanju, ko dobimo veliko podatkov enote, če pa se ustrezno ti podatki analizirajo, so lahko koristni za boj proti financiranju terorističnih dejavnosti. Morda nimate pravega suma, imate pa vsaj sled In če potem uporabite stezna IT urodja, in tukaj se vračamo to, kar sem že prej rekel, da potrebujemo taka urodja za analizo obveščevalnih podatkov. Potem morda defenzivno poročanje ni vedno nepotrebno. Potem pa še en element strategije, kar se tiče defenzivnega poročanja, da imamo tudi poročanje po pragovih da torej tam, kjer je sum, potem zahtevamo bolj obvezojoče poročanje o transakcijah glede na značaj transakcije. In potem sodelovanje med eh, davčnimi organi in enotami. To imamo, lahko pa bi izboljšali. Po nacionalnih izkušnjah dobivamo podatke od davčnih uradov, želeli pa bi se tega več, kaj se tiče razkriti ali potencijalnega prenega denarja na podlagi taj davkov, pa potem seveda to tudi vpliva na pranje denarja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fidler, bi še vi kaj dodali? Najlepša hvala. Tema poročanja o sumljivih primerjih je izredno pomembna. Torej, če pogledam z nacionalnega vidika, se na to prednostno osredotočamo. Torej, eh, predvsem tam, kjer gre za nefinančni kriminjer, eh, kar zadeva finance, pa smo imeli dolgo časa nezadovoljočo strukturo za nadzor finančnega kriminjarja. Leta 2012 je eh, torej svet eh, v Nemčiji odločil, da lahko 16 uh, eh, nemških zvezdnih dežel um, določa različne pristojnosti na tem področju in tudi tukaj so predvideli čisto neustrezno število strokovnjakov, ki se s tem ukvarjajo in tako imamo potem 99 eh, um, ehm, članov, ki prihajajo z finančnega področja, eh, eh, marsikdo pa ne prihaja z tega področja in torej dobim tukaj. Eh, ne moremo obravnavati vseh primerov, torej imamo premalo sredstev, imamo premalo poročil o sumljivih primerjih in potem tudi neustreznih eh, enot, ki bi to v eh, razčiščevale. Torej v Nemčiji um, imamo nacionalni nadzor nad drugimi sektorji, ne pa nad finančnim, kar zadeva uh, davčne organe. Uh, Eh, sedaj še obstaja decentraliziran model, eh, kjer je kriminalistika in davčni nadzor eh, decentraliziran in v številnih eh, deželah bi bilo treba intenzivirati pregon davčnih utaj eh, in kot sem že povedal, imamo veliko pomislikov, kar zadeva prihodne strukture finančno-obveščevalnih enot. Zato smo tukaj nekoliko ehm, bolj skeptični, imamo več vprašanj kot odgovorov. Hvala lepa, gospod Fidlak. Tisti, ki poznate federativni sistem v Nemčiji, veste, kako težko je združiti 16 eh, zvezdnih držav. Eh, to poznate tudi v Avstriji in Belgiji. Eh, sedaj pa prosim za besedo gospoda Bernta Lukeja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imam celo vrsto vprašanj, ki morda niti ne bodo prišla vsa na vrsto. Torej, če se prav spominjam, kar ste predstavili, eh, ste govorili tudi o možnem političnem vplivu na finančno obveščevalne enote. Iz svojega praktičnega dela in izkušenj s drugimi finančno obveščevalnimi enotami v drugih evropskih državah eh, ste naleteli tudi na neke Eh, probleme, kjer bi lahko politika vplivala na razreševanje teh problemov. Torej, eh, kako se vam zdi, ali so finančno-obveščevalne enote eh, pod močnim vplivom politike ali pa so neodvisne? Kajti zelo um, pogosto slišimo, da je Evropa pravo zatočišče za pranje denarja in uh, zanima me, kako je s političnimi interesi na področju finančno-obveščevalnih enot. Torej, vemo, da je politični vpliv na te enote v nekaterih državah članicah posebno močan in zanima me, kako vi to vidite. Uh, drugo vprašanje, kako. Uh, poteka interna organizacija v teh enotah, torej ali pri vas ali pri drugih obstaja neka ocena lastnega dela, kako sami evalvirate svojo notranjo strukturo, dosežene uspehe, eh, kakšna je struktura in tako naprej. Zanima me, ali imate neka poročila o tem, koliko je nedokončanih primerov, koliko je primerov eh, nezadovoljivega sodelovanja sodelovanje z drugimi enotami in eh, koliko je poročil o eh, finančnih sredstev, ki so predvidenem. Torej, ali imate notranje poročila, ali imajo takšna poročila druga enote in zakaj tega ne počnete, če nimate takšnih poročil. Eh, in ali bi politični pritisk tukaj uh, kaj pomagal, če bi Evropski parlament sprožil, da bi države članice imele neko uh, pristojnost, da nekako pritisnejo na te enote in da imajo tudi po zakonu možnost, da zahteva neka poročila, ali bi to pomagalo pri vaši organizaciji in eh, kooperaciji uh, ali pa to ne bi pomagalo. Torej, mi bi bili hvaležni za takšno povratno informacijo ali naj tukaj eh, kaj storimo na tem področju. In še nekaj, eh, zapisal sem si nekaj točk, eh, ki ste jih zapisali kot predpogoj, da bi te enote lahko delovale. To je centralni register, potem um, Eh, število eh, eh, kompetence zaposlenih, recimo, ko gre za davčne strokovnjake v Nemčiji in pa pravica do posredovanja občutljivih informacij drugim enotam. Morda so tukaj še kakšne točke, ki bi bile bistveni predpogoji, da bi te finančno obveščevalne točke lahko bolje sodelovali med seboj. Ali mi tukaj lahko še kaj naredimo, ali lahko evropska zakonodaja tukaj karkoli naredi, Eh, kar bi bolj pomagalo kot nacionalna zakonodaja. Hvala lepa, profesor Luke. Kdo bo začel z odgovori? Prostovoljci, morda kar gospod Fidler. Dobro, bom z veseljem eh, prostovoljec, ki ste ga določili. E, torej, modi se nam, zato bom kratek. Politični vpliv na finančno obveščevalne enote, e, glede tega ne vem, kaj dosti, torej, kar zadeva pa Nemčijo. E, imamo sedaj takšen status quo, da uh, politika ne sme vplivati na delo policistov in kriminalistov. Uh, torej največji vpliv uh, politike je bil ta, da so uničili dobro delujoč sistem. Uh, Eh, in tukaj se mi zdi, da politični vpliv na sistem, ki je deloval, eh, ni najboljši. Torej, temu sistemu, ki je že deloval, bi morali samo nameniti več sredstev. Tako so ga pa uničili eh, in ga bodo sedaj nadomestili z nekim drugim sistemom, za katerega ne vemo, kako bo deloval. In tukaj sem nekoliko skeptičen za druge države članice, pa ne morem ničesar povedati. Kar zadeva um, interno organizacijo. Um, In poročanje torej v Nemčiji eh, že imamo. Uh, v, to v dveh poročilih, eh, torej eno eh, oporavnava Zvezdne kriminalistični urad, pripravi takšno poročilo za eh, poročanje sumljivih primerov, tukaj gre tudi za posredovanje informacij, več kot 90 odstotkov sumljivih primerov prihaja iz finančne industrije in pa imamo tudi še poročilo o tem, kako uspešni ali neuspešni smo pri reševanju uh, posameznih primerov. To je razdeljeno po posameznih enotah znotraj naše organizacije in že več desetletij se tukaj pritožujemo, eh, da bi eh, potrebovali več sredstev in tukaj se nam zdi, da ima Italija boljše instrumente uh, in da imajo kolegi več sredstev na voljo, da lahko potem delujejo mislim, da ste omenili tudi vprašanje, kaj lahko mi še predlagamo, da vi storite. Torej, moja prioriteta po povečanju števila zaposlenih bi in pa eh, že omenjenih centralnih registrih bi bilo potrebno še uh, storiti nič. Torej, politika ne se to ne vmešava. Uh, Hvala lepa, da ste sedaj to še nekoliko uh, poglobili. Torej, v uvodu ste rekli, da bi bilo treba imeti dostop tudi do zemljiške knjige. Pohvalili ste italijanski finančno obveščevalno enoto, torej gospod Kostanco, kako je s tem? Hvala lepa, da ste sedaj to še nekoliko poglobili for this. Najlepša hvala, zelo hvaležen sem za to priložnost. Čisto na kratko bom spregovoril o različnih točkah, ki so bile danes izpostavljene eh, in sicer najprej k političnemu vplivu, političnemu pritisku. Povdariti moram, da je naša enota uvrščena v eh, okvir centralne banke in imamo dvojno neodvisnost, ker je centralna banka neodvisna in ker smo mi neodvisni znotraj centralne banke. Torej, razmeroma dobro smo zaščiteni prepričan sem, da enako eh, ali pa podobno velja tudi za druge države članice Evropske unije. Vem pa, da obstajajo primeri resnega političnega vpliva v eh, drugih državah, ki so geografsko dalec stran od eh, Evropske unije. Namreč šlo je za izvajanje pritiska z namenom uresničevanja taktičnih političnih ciljev in za namenom diskreditacije nasprotnikov, kar je seveda zelo slabo. In uh, to pravzaprav škodi vsem. Kar je zanimivo, uh, pa so uh, upravne varovalke v Evropski uniji. Namreč. Uh, finančno obveščevalne enote so prej eh, predmet pritiska uprave eh, kot pa pritiska politikov. Kajti uprava odloča o proračunu, o prioritetah in tako naprej. To je mogoče drug, eh, nekoliko drugačen vidik, ampak eh, gre vseeno za resen problem. Kar pa zadeva oceno dela, vsaka uprava, vsaka organizacija eh, ima način pregleda opravljenega dela in v okviru našega dela eh, to eh, prevajamo v nadzor in odgovornost. Želimo pokazati odgovornost eh, do lokalne uprave, poleg tega smo odgovorni javnosti, zaradi tega objavljamo statistike v zvezi z obsegom našega dela, pa tudi v zvezi z doseženimi rezultati. Poleg tega imamo tudi odgovornost parlament, do parlamenta. Eh, in eh, zaradi tega skušamo dokazati, da eh, služimo javnemu interesu, objavljamo torej tudi poročilo, ki ga pripravimo za parlament. No, potem pa še nekateri drugi problemi, s katerimi se srečujemo v analizi. In hvala lepa za vaše vprašanje. Prvič, analize obstajajo, kajti te eh, analize so ločene od preiskav. Če držimo učinkovite finančno obveščevalne enote, potem potrebujemo to ločitev analiz in pa preiskav. V nasprotnem primeru lahko ogrozimo neodvisnost eh, finančno obveščevalnih enot kot takšnih. Eh, potem pa se tukaj pojavlja problem z izmenjavo informacij. Včasih finančno obveščevalne enote izmenjujejo informacije, dobimo odgovore na našo zahtevo, ampak pogosto njihovih informacij ne moremo uporabiti za nadaljne eh, preiskave, za nadaljne postopke. Zato, ker eh, neka finančno obveščevalna enota nima nujno informacije, pravnih pooblastil eh, za posredovanje informacij druge finančno-obveščevalne enote. Hvala lepa. 11 eh, minut smo namenili temu, ampak to je bilo izredno pomembno in sicer izkušnje v Italiji izvirajo iz izkušenj z mafijo in zakonodajo na področju preprečevanja delovanja mafije. Zato je Italija toliko pred drugimi državami. Sedaj pa kolega Matt Cathy. Um, Hvala lepa. Gospod predsedujoči, moje prvo vprašanje bo zastavljeno gospodu Konstancu in sicer. Uh, študije, ki so bile upravljene za ta odbor, govorijo o odnosu med finančno obveščevalnimi enotami in enotami kazenskega pregona. Eh, namreč zapisano je, da bi na ta način naj imeli boljši dostop eh, do informacij, ki jih ima na voljo na policija, kaj pravzaprav eh, ni res. Kako vi gledate na status vaše organizacije v tem pogledu? Poleg tega eh, morajo imeti finančno obveščevalne enote eh, tudi pravno neodvisnost. Kako eh, to zagotavljate? Ali menite, da tiste finančno obveščevalne enote, ki niso del organov kazenskega pregona, lahko zagotavljajo večjo stopnjo neodvisnosti? In še eno vprašanje kazalniki tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma eh, se močno razlikujejo in celo to je veliko težje preprečevati financiranje terorizma, kajti pri tem se lahko uporabljajo tudi zakoniti kanali. Zanima me, ali bi lahko razložili, kako ta sistem deluje v. Uh, vaših eh, domovinah, eh, namreč ko gre za odnos med eh, finančno obveščevalnimi enotami in pa organi kazenskega pregona. Er- <clears throat> Dobro, najprej gospod Kostancov, potem pa lahko gospod Fidlek še kaj doda. Uh... Najlepša hvala. Čisto nakrat. kakšen je vpliv organov kazenskega pregona na eh, finančno obveščevalne enote. Eh, torej, eh, glede na našo analizo je vpliv precejšen, vendar pa tukaj ni toliko pomembna izbira modela sodelovanja ne, eh, to ne pomeni avtomatično, da so finančno obveščevalne note, ki so vključene v eh, policijske organe, avtomatično manj učinkovite. Eh, pogosto so te uprave veliko globje povezane z policijskimi organi in imajo zaradi tega manjšo neodvisnost c'è, eh, so, eh, finančno obveščevalne enote del ministrstv, eh, pa imajo svojo, svoj urad in tako naprej. Torej ne gre toliko za policijski urad kot takšen, ampak gre za celotno organizacijo, ki vpliva na neodvisnost. Druga dimenzija, ki ste jo že prej izpostavili, pa se pogosto analize eh, povezujejo z preiskavami, torej analize niso neodvisen element, gre za iskanje sumljivih eh, transakcij, eh, potem prije do razkritja in do izvedbe preiskave. Tudi na to kaže poročilo. Potem pa kazalniki tveganja v povezavi z pranjem denarja, to je izjemno zanimivo vprašanje in trenutno tudi predstavlja precejšen inziv. Eh, potrebne so različne uspodbude za finančno obveščevalne enote v zvezi z tem. Eh, tradicionalno eh, se je lažje boriti proti pranju denarja, ker smo tega pojava pač bolj vajeni, medtem ko se je veliko težje boriti proti financiranju terorizma kaj te transakcije eh, v ta namen so povsem običajne eh, transakcije in jih je težko eh, identificirati v okviru običajne analize. In poleg tega podatki včasih tudi ne morejo biti razkriti in tako ne dobimo povratnih informacij. Potrebno je torej povezati eh, naša prizadevanja, eh, prizadevanja preiskovalnih organov in pa zasebnega sektorja. Hvala lepa, gospod Fidler, želite kaj dodati? Ich. Hatten ah, Sie mir das Wort gegeben? Also. Sie, Sie müssen nicht, aber Sie dürfen. Also. Ni nujno, da kaj dodate, lahko pa samo na kratko bi dodal nekaj glede tega, kdo ima dovoljenje, da nekatere podatke posreduje in uporabi. Torej, eh, zelo dobro bi bilo, če bi ugotovili, kako poteka sodelovanje s finančnimi inštitucijami in sicer kakšne so transakcije, kakšni so kriteriji eh, in kako jih je treba aktualizirati. Če bi dobili upogled v to, bi lahko rešili veliko primerov, tudi terorističnih. Torej, meni se zdi ta transparentnost izredno pomembna za delovanje teh enot. Eh, vrnil se bom <clears throat> k primeru Malte. Torej, tam je bila preiskava naljena, ampak eh, je niso predali dalje to žilstvo. Um, izvolite naslednji. Ich weiß von mindestens drei... Äh, Hvala lepa. Sam vem za vsaj tri preiskave finančno um, obveščevalnih enot na Malti, ki jih niso posredovali dalje. Sedaj pa. First, uh... Moje vprašanje je namenjeno gospodu Konstancu. Z velikim zanimanjem smo prebrali vaše poročilo in menimo, da je poročilo zares dobro. Predvsem bi eh, se rad eh, dotaknil dveh vidikov. Ali lahko, kar se da naja, natančno poveste, in videl sem vaš pisni odgovor, ampak uh, ali bi eh, se lahko nekoliko poglobili v podrobnosti v zvezi s tem, katere kršitve so bile povezane z neustreznim izvrševanjem eh, oziroma izvajanjem tretje direktive o boju proti pranju denarja, eh, v katerih državah, za katere finančno obveščevalne enote gre in tako naprej. Torej, več podrobnosti potrebujemo. In Eh, druga točka, eh, rimska 37, eh, zauzeli ste se za evropske finančno obveščevalne enote oziroma evropsko finančno obveščevalno enoto. Zakaj menite, da jo potrebujemo? Hvala lepa, vprašanje za gospoda Kostanca. Uh, Najlepša hvala torej kršitve eh, tretje direktive, ne želim govoriti o imenih. Tudi zaradi tega, kar imam pred seboj, eh, ta celotna raziskava je temeljila na prostovoljnih eh, prispevkih. Res je, da poročila ugotavlja, da morda obstajajo primeri, kjer eh, nacionalna prizadevanja, kjer izvajanje ni v skladu z evropsko zakonodajo. Če finančno obveščevalna enota nima dostopa do ustreznih finančnih eh, informacij, eh, do informacij o bančnem računu in tako naprej, če tega dostopa nimajo tisti, ki evidentirajo in pripravljajo podatke, potem gre eh, tukaj za kršitev eh, trenutne zakonodaje. Kot sem že prej omenil, je to velik eh, problem tudi za Evropsko unijo, kajti tretja direktiva zavezuje finančno obveščevalne enote k izmenjavi informacije z namenom nadaljne preiskave in za določenimi izjemami. V praksi eh, je izjem več kot pravil, eh, torej eh, pogosteje se zgodi, da je Da, da pride do nasprotovanja soglasju, kot pa da je dejansko dano soglasje mogoče še več drugih primerov, ampak če imam dovolj časa, lahko nadaljujem, ampak skušal se bom osredotočiti na eh, najbolj relevantne vidike. Dobro, najlepša hvala, gospod Gigold. Ali bi lahko dobili ta seznam, tudi če ne želite s prstom pokazati na nobeno državo oziroma jih ne želite imenovati, ali nam lahko posredujete pisne eh, podatke kasneje? Eh, oziroma ali lahko izpostavite eh, področje, kjer imamo težave z tretjo direktivo o boju proti pranju denarja. Ja, to je v eh, poročilu, skušal vam bom zagotoviti preprost seznam eh, naših ugotovitev. In nakratko še k finančno obveščevalnim enotam. Seveda poročilo govori o teh enotah in eden izmed odstavkov govori tudi o tem, da bodo finančno obveščevalne enote zagotovile odgovora na določena vprašanja. Ampak naj pojasnim eh, še sledeče. Seveda eh, je najprej eh, potreben predhoden razmislek finančno obveščevalne enote, se med seboj močno razlikujejo. In Zaradi tega eh, nisem prepričan, da lahko pridemo do učinkovite rešitve z tako eh, različnimi finančno obveščevalnimi enotami. Mogoče bi najprej morali poskrbeti za večjo harmonizacijo, šele potem bi lahko imeli učinkovito izvajanje na ravni Evropske unije. Eh, koordinacija prizadevam pa zagotovo ni slaba ideja. Hvala lepa, gospod Fidler, ali želite še dopolniti ta odgovor? Vprašanje je bilo sicer zastavljeno kolego. Ja, Rad bi samo omenil, da sumljive primere predajamo Europolu, ki ima tudi analizo takšnih primerov in tako kot v številnih drugih primerih je potrebno, da tukaj sodelujejo vsi, vsa področja v vseh državah članicah. Hvala lepa, sedaj smo prišli do konca um, vprašanj. Torej, še Ana Gomeš na koncu, podpredsednica. Uh, so... Ja, hvala lepa. Torej, rekli ste, ste da 90 eh, odstotkov poročil o sumljivih transakcijah prihaja iz eh, finančnega sektorja. Tukaj govorimo eh, torej, o nepremičninskih agentih, o odvetnikih in tako naprej. Ti torej nimajo zaveze, da poročajo o tem. Torej, kaj se dogaja z novim načrtom za ulaganje, ki ga imate v Italiji, gospod Konstanca? Ja, tukaj gre eh, še eh, za en program, ki bo spodbujal pranje denarja. In še to, kakšna je vloga eh, finančno obveščevalnih enot pri nadzoru transakcij v tujino. V številnih državah eh, naj eh, bi opozorila oziroma informacije eh, davčnim organom prišle za strani bank, vendar pa te zaveze nimajo finančno obveščevalne enote das auch noch. Hvala lepa. Eh, sedaj smo na koncu tega sklopa vprašanj. Morda lahko še kaj dodate na koncu. Najprej gospod Kostan. Kar zadeva poročanje nefinančnih inštitucij, eh, moram potrditi, da velika večina poročil o sumljivih transakcijah prihaja iz finančnega sektorja. Vendar pa naj eh, povem, da se sodelovanje tako imenovanega nefinančnega sektorja eh, povečuje. Eh, tukaj govorim o notarjih, o računovodjih in pa o drugih eh, nefinančnih poklicih. Eden izmed vidikov, ki pri tem precej pomaga, je tako imenovana samoregulacija. To je skoraj da umazana beseda. Ampak posredniki zagotavljajo eh, spoštovanje načela eh, zaupnosti in pa zaupno posredovanje informacij. Kar zadeva eh, program za ulaganje, vam lahko seveda podam tudi oziroma le mnenje izvajalcev. Mi se vedno skušamo soočiti z vsemi potencijalnimi tveganji, ki prihajajo od zunaj. Eh, in to bomo počeli tudi v prihodnosti, kar pa zadeva eh, transakcije eh, preko meja Evropske unije. To je seveda ena izmed naših prioritet. Veliko je področji, kjer je tveganje precej visoko, zaradi tega nadzorujemo transakcije in uspodbujamo tudi mednarodno sodelovanje. Eh, veliko je različnih offshore eh, režimov, vsaje eh, države, kjer velja načelo tajnosti, recimo davčne oaze in seveda potrebujemo pristop, zelo raznolik pristop različnih finančno-obveščevalnih enot. Dobro, najlepša hvala. Kar zadeva samo regulacija, ali je komisija danes vsega, predložila predlog eh, in sicer, da poročajo o sumljivih transakcijah in sicer v večji, veliko večji meri kot v preteklosti in mislim, da bo to učinkovit instrument. Gospod Fidler. Eh, ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich, äh, Hvala lepa, nerad eh, nasprotujem, ampak moram povedati, da nemška situacija ni razlog za kakšen velik optimizem in sicer uh,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 imamo organe za samoregulacijo, recimo tu so davčni svetovalci, odvedniki in tako naprej. Pri nas so ti že dolga leta tudi zavezani k temu, da poročajo o sumljivih transakcijah, ampak zelo, zelo redko to dejansko storijo in zato načrtujemo določene eh, eh, instrumente za nadzor eh, in mislim, da je edino učinkovito, da eh, to, da najprej obvestimo te eh, osebe, ki so dolžne poročati, da so dolžne poročati in da jim potem tudi pomagamo pri tem. Torej potrebujejo določene informacije, ki jih morajo imeti na voljo, kako lahko poročajo o sumljivih eh, transparentih transakcijah. Sploh vam ni treba ogovarjati, kaj ti jaz se strinjam z vami in mislim, da so sedajni predlogi tukaj eh, nezadovoljivi in zato moramo izboljšati tukaj tudi dialog med svetom in parlamentom in vsi predlogi so več kot dobrodošli. Zato se zahvaljujem obima strokovnjakoma, ki sta danes predstavila svoje eh, predstavitve tukaj eh, in mislim, da smo dobili kar veliko zanimivih pobud za naše nadaljne delo. Torej, gospod Fidler, res eh, vsa čast, odlično ste zastopali sindikalne interese svojega poklica in eh, tudi. Eh, gospod Kostanco je lahko predstavil, kako je Italija eh, dobro naučila svoje izkušnje na področju boja proti mafijskim združenjem. Torej, eh, upam, da nam boste poslali potem še dodatne informacije v pisni obliki. Res bi vas prosil, da to storite. Sedaj zaključujemo s prvim delom razprave. Tri minute odmora si bomo privoščili, potem pa bo drugi del vodila podpredsednica gospa Gomeš. Hvala tudi tolmačem in vsem, ki ste sodelovali. Hvala. Um, Dobro, prejdimo sedaj k drugemu panelu. Kje pa imam to? Okay. So we have now the second session on the Russian laundromat case. Torej, eh, prehajamo k drugemu panelu, eh, ruski laundromat oziroma paralnica in eh, rada bi predstavila naša gosta, to sta Pol Kristjan Rado eh, iz preiskovalne enote za organiziran kriminal in pa korupcijo in pa gospod Vistorsburg eh, iz eh, Latvijske finančno obveščevalne enote je vodja te enote in z nami eh, bo prisoten eh, s pomočjo eh, videokonference. Hvala lepa, da ste nam na voljo. Torej, prisluhnimo najprej našemu prvemu gostu, to je gospod Radu. Naj zgolj še enkrat pojasnim postopek. Vsak govorec bo dobil deset minut za uvod po uh, teh dveh predstavitvah bo sledila izmenjava mnen. Vprašanje bodo zastavljena v okviru petih minut. Uh, vsako posamično vprašanje uh, naj ne bi presegalo ene minute. In mislim, da to zadostuje, gospod Rado, beseda je vaša. Hvala lepa, hvala lepa, da ste me povabili na današnjo sejo. Torej, zastopam projekt za organiziran eh, kriminal eh, in eh, to je trenutno največja tovrstna enota na svetu. Eh, sledimo predvsem eh, denarju, eh, torej nadzorujemo transakcije. Eh, v eh, preteklem letu smo večkrat preiskovali, eh, oziroma v preteklosti smo večkrat preiskovali iste postopke, šlo je za branje denarja različnih uh, kartelov po uh, svetu, uh, mehiških, kolumbijskih in tako naprej. Potem pa smo se odločili, da bomo uh, preiskali infrastrukturo, ki omogoča to pranje denarja. In uh, našli smo uh, podjetje, ki je imelo uh, odprt račun uh, pri Latvijski uh, banki. Uh, Eh, in eh, šlo je za transakcijo v večini 680 milijonov dolarjev in eh, ta sredstva so pripadala organiziranim kriminalnim združbam iz Rusije, Vietnama in tako naprej. Torej, to je bilo zelo zanimivo, kajti Naleteli smo na to že organizirano platformo, ki omogoča pranje denarja eh, z razmeroma nizkimi stroški. Torej, Vzpostavljena je bila eh, platforma, ki je vključevala banke, eh, offshore podjetja z računi v bankah, ki jih nadzorujejo in Poleg tega eh, so banke ponujale eh, z pomočjo eh, te platforme že vnaprej pripravljene formule za pranje denarja. Torej, dejali so, ne pošljite enega milijona naenkrat, ampak 999. In Poleg tega so bile, tudi, so bile tukaj tudi druga jasna navodila, kako izvajati pranje denarja. Kot sem dejal, smo se s tem začeli ukvarjati leta 2010 in potem smo ugotovili, da je ta problem uh, precej večji. In uh, leta 2010 smo uh, sodelovali tudi z uh, konzorcijem preiskovalnih uh, novinarjev uh, in preiskovali smo tudi različne druge primere uh, in sicer uh, panamske dokumente, švicarske dokumente in tako naprej. Uh, In potem smo naleteli na uh, primer uh, ruske uh, pralnice. In ugotovili smo, da se uh, moldovski sistem uh, uporablja uh, za pranje denarja na visoki ravni. Šlo je za 20,8 milijard uh, evrov z uh, 19 bank v Rusiji. In veliko teh bank je bilo povezanih z uh, bratrancem Vladimirja eh, Putina. Eh, in eh, ta sredstva so bila potem nakazana na to banko v Rigi, Latviji in no, tam so prišla v Evropo, ZDA in tako naprej. Torej, več kot 5000 podjetij prejema sredstva iz tega ruskega landromata, 732 bank v 96 državah, torej gre za Eh, izjemno eh, obsežen projekt. In kar je zelo zanimivo, je, da eh, je izvor vseh teh transakcij ena sama banka v Moldovi. Torej, veliko je lahko različnih pristopov k temu. Več kot 60 tisoč transakcij je bilo potrebnih in to je zelo težko nadzorovati nobena izmed velikih bank eh, si ne bi mogla podrobno ogledati 60 tisoč eh, transakcij, finančnih transakcij. Ampak eh, lahko na to gledamo tudi za drugega vidika in sicer, da je izvor v primerih vseh 60 tisoč finančnih transakcij enak. Torej tukaj gre za načelo poznajte svojo stranko. Poznamo stranke, ne vemo pa, kdo ima v lasti banke, ki perejo eh, denar. In to je nekaj, eh, s čimer, bi, lahko zlah, s čimer bi se lahko zlahka soočili. Eh, torej, kdo ima v lasti banko, ki pere 20,8 milijard dolarjev? In uh, ugotovimo lahko, da gre tukaj uh, za uh, veliko uh, število uh, podjetij, ki uh, nimajo pravih lasnikov, predvsem gre tukaj za uh, britanska podjetja. Uh, gre za uh, registracijo podjetij v Združenem kraljestvu, kjer so kot lasniki navedeni zgolj posredniki In to je zelo lahko ugotoviti. Zato je potrebnih nekaj pritiskov na miško. Ni potrebno pregledati vseh 60 tisoč e, transakcij. E, in e, to velja za številne banke. Ne govorim samo o ruski pralnici 20 milijardah, ampak v Moldovi je bilo veliko drugih bank, kjer so uh, kriminalci ukradli po milijardo ali pa milijon in zaradi tega se je država znašla v težavah. In to je uh, zelo eh, lahko ugotoviti. Ni potrebno nadzorovati transakcije, ampak si je potrebno ogledati uh, banke, izvor. In uh, s tem prehajam uh, k velikim bankam v Evropski uniji večina eh, sredstev eh, v tem ruskem eh, landromatu je bila obravnavana v eni sami banki, ki je bila zaprta lansko leto. Danske bank je obravnavala 1,2 milijardi transakcij. Deutsche Bank je upravila veliko denarja in ko smo se pogovarjali z predstavniki Deutsche Bank, so dejali, da ja, to je bilo mogoče, kajti to se je zgodilo v letu 2014. Takrat nismo imeli dovolj uradnikov za skladnost, sedaj smo jih najeli več za zagotavljanje skladnosti, ampak jaz mislim, da to ne zadostuje. Jaz mislim, da uh, potrebujemo uh, boljšo tehnologijo in predvsem uporabo tehnologije za ugotavljanje vzorcev. Uh, Eh, torej, ko sem eh, pričel s svojim prispevkom, sem dejal, da smo ugotovili, da obstaja vzorec. Eh, vedno znova smo preiskovali iste primere in vzorce je zelo lahko prepoznati, če imaš ustrezno tehnologijo. In v okviru našega projekta sedaj razvijamo tudi programsko opremo, ki bo lahko prepoznala možne primere korupcije. Tehnologija je ključnega pomena. Sodelovanje velikih bank je ravno tako ključnega pomena. E, potrebno je poskrbeti za revizijo e, vseh velikih bank in pa e, bančnih računov manjših bank v teh velikih bankah. To je mogoče v primeru banke Raiffeisen, e, Deutsche Bank, e, Danske Bank in e, tako naprej. Ne gre za to, za zelo visoko število uh, računov, gre za deset tisoč računov morda. In uh, to je izvezli, izvedljivo in zato ni potrebnih veliko sredstev. Najlepša hvala. Uh, hvala lepa. Sedaj pa gospod Brukens. Hvala lepa. Mogoče bi lahko začel z uvodno izjavo. Ja, seveda. Dobro, sem vodja finančno-obveščevalne enote iz eh, Latvije. Odgovorni smo za nadzor nad pranjem denarja in pa eh, kriminalnimi eh, dejavnostmi. Naš, naša enota je bila ustanovljena leta 1998 in je inštitucija upravne narave. Eh, izvajamo dejavnosti pod nadzorom eh, urada javnega tožilca. Nismo pa del urada javnega tožilca. Eh, imamo razvojni odbor za finančni sektor, ki ga imenuje kabinet in ki nadzira različne dejavnosti na področju preprečevanja pranja denarja. Ta odbor vodi naš predsednik vlade. In uh, v letih 2005 in 2017 smo določili tri prioritete. In sicer, eh, da razkrijemo večje scheme pranja denarja, da zamrznemo uh, visoke vsote, uh, ki izhajajo iz uh, kriminalnih dejavnosti. In tretjič, da pripravimo uh, podatke uh, za. Uh, predkazenske postopke. Naj vas eh, opomnim na sledeče številke. V zadnjih treh letih in pol eh, je naš nadzorni organ eh, izdal najmanj tisoč nalogov za zamrznitev premoženja, ki izhaja iz različnih kazenskih dejavnosti. Gre za znesek v višini 160 milijonov evrov na bančnih računih. Na ta način smo kriminalcem oduzeli finančna sredstva seveda je bilo to uh, mogoče doseči samo z zagotavljanjem ustreznih informacij strani eh, drugih tujih finančno-obveščevalnih enot. Statistike kažejo, eh, da smo v letu 2016 potrebovali približno 34 koledarskih dni za pridobitev informacij z strani tujih finančno-obveščevalnih eh, enot. V eh, Latviji eh, pa je ta rok 12 koledarskih dni. Kaj se zgodi z zamrznenimi sredstvi v Latviji? V letu 2016 smo prejeli 70 odločitev v 57 kazenskih postopkih šlo je za 59,5 eh, milijonov evrov, eh, pa tudi za eh, zasek avtomobilov. 46 milijonov evrov je bilo zaseženih v dobro latvijskega državnega proračuna. Seveda pa s tem še nismo uspešno rešili problema pranja denarja. Eh, veliko je točk na našem eh, dnevnem redu. Gre za izvajanje eh, določil četrte direktive in pa prilagajanje sistema poročanja finančno-obveščevalni enoti, tako da bo naš boj proti pranju denarja bolj učinkovit. Toliko torej v našem delu in pa v naši učinkovitosti. Pač. Najlepša hvala. Sedaj pa eh, pričnimo eh, z razpravo najprej oba soporočevalca. Jepe. Uh, uh, Hvala lepa, predsedoča. Hvala lepa obema panelistoma za predstavitvi. Nekateri predvsej dobro poznamo primer ruske pravnice, pa še vedno je to predvsej šokantno. Kakšna vsota in koliko akterjev je bilo vključenih tudi države članice EU, so bile vključene pa seveda tudi Moldavija. Gospod Radu, vprašanje, kako vidite to slabo upravljanje strani držav članic in kje so evropske države članice, članice Evropske unije, pri tem potem pa gospod Burkanc. Kot ste dali, novejše države članice, pa tudi Danska, milijarda evrov je šla skozi Danske bank. Mislim, da je pomembno, če lahko bolj podrobno poveste, kako se je lahko to zgodilo z Latvijo. Kako je možno, da se vaše banke lahko uporabijo za to in zakaj niste tega odkrili že prej? To je moje prvo vprašanje. In drugič, govorili ste o pregonu, vem, pristojnosti finančno obveščevalnih enot so takšne, kakršne so, ampak ali menite, da se počne dovolj v Latviji in tudi prek meja, dobro sodelujete z drugimi enotami, pri tem primeru z državami članicami EU? Hvala. Thank you. Okay, so, uh, uh, torej, hvala lepa. Prvo vprašanje, hvala lepa, gospod Kovat. Mislim, da je ruska pralnica izraz pomankanja sodelovanja med organi pregona, finančno obrčevalnimi enotami. 2014 smo razkrili rusko pravnico. Lani pa so organi pregona v dveh državah se vrnili k nam, novinarjem, in dejali, Poglejte, ne moramo nadaljevati preiskav, ker ni izmenjava podatkov med različnimi enotami. Še pa posebno Rusija ni ponudila nič. FSB je zaprosil za veliko informacij, kar se tiče ruske pravnice, niso pa vrnili informacij. Podali so nam podatke, bančne račune, transakcije in tako smo potem sodelovali z Deutsche Zeitung, The Guardian, drugimi novinarji, ko smo razkrivali, kam je šel denar iz ruske pravnice. Pristop z vidika organov pregona je bil tak. Iskali so transakcije, te pa so težko sledljive, kaj ti. Imamo pravka zelo izkušenimi ljudmi, kriminalci, ki imajo veliko več znanja kot eh, toživci, ki sedijo v neki pisarni, ker imajo čezmene izkušnje. Imajo tudi veliko več sredstev na razpolago, imajo pomočnike, imajo veliko podpore, ki jo lahko uporabijo in ko oblikujejo svoje scheme. Če iščemo vse transakcije, to bo samo zmedlo stvari še bolj. Mislim, da je lažje spet se lotiti bank, ki so bile vključene če prerežete dostop do finančnih sistemov tem bankam, ki je bilo dokazano, da so prale denar v širšem obsegu, bo to najbolj bolilo kriminalce. Mr. Mr. Burkans, Gospod Burkans? Uh, da, seveda. Tri vprašanja sem dobil. Najprej, kako se je to zgodilo. Naj povem, da se je to odvilo, odvijalo med januarjem 2011 in oktobrom 2014. Seveda ne morem razširjati nadaljnih informacij, vendar pa 17. maja 2012 smo dobili prvo poročilo o sumljivi transakciji strani banke. ne smem povedati, katera banka je to bila, dobili smo poročilo, to je bilo dobro poročilo. Po nekaj dneh smo pripravili spontano poročilo za naše kolege v Moldaviji, da se dogaja nekaj sumljivega. Prosim, takoj ukrepajte. Vendar pa se niso odzvali. Po približno letu dni smo še enkrat poslali drugi dopis, kajti dobili smo podatke banke, videli smo, da se transakcije nadaljujejo, vendar pa so omenili, da imamo ustrezno pravno podlago. Ker so sodišča v Moldaviji že sprejela odločitve in seveda polaga za to so sklepi sodišča ko je Moldavija začela s predhodnimi preiskavami, smo zelo ponosni, ker menimo, da smo bili tisti, ki smo upozorili, da se dogaja nekaj, kar ni prav. Kolegi pa so bili pozni. Kar se tiče tožilstva, naj povem, da je v Latviji kar nekaj primerov pred sodiščem in seveda niso enanično obveščevalne enote, ki so odgovorne za učinkovitost preiskav, za obsodbe. Vendar pa, kar nekaj se jih odvija in način, kako preiskavci delujejo, je dober. Naj izpostavim, da se banke nadzorujejo ne strani centralne banke, temveč strani drugih organov. Tudi komisija bo upravljala preiskave in sankcije so bile uveljavljene ne samo v britanskem primeru, ki je bil menjen, temveč, če poštemo tudi nekatere druge elemente, bojnike, inšpekcij in tudi vrzeli v nadzornem sistemu. Videli smo, da ni bilo ustreznih notranjih sistemov pri pranju denarja in potem tudi obseg je bil pomemben. Komisija je potem odzela licenco, takoj ko vse skupaj ne deluje in to se je zgodilo lani. Potem pa sodelovanje z drugimi finančno obveščevalnimi enotami menil sem že kolege, bil sem kritičen, kajti če dobimo zahtevo, da zamrznemo sredstva, imamo veliko prakse na tem področju, to storimo. 2012 oziroma 2013 smo že imeli možnost zamrzniti sredstva, vendar pa ni bilo pravega sodelovanja. Kar se tiče splošnega sodelovanja med finančno obveščevalnimi enotami, pa smo seveda člani mednarodne organizacije od leta 1999. Prav tako pa uporabljamo tudi omrežje fiu.net. Da pa naš največji partner je finančno obveščevalna enota iz Moldavije dobivamo veliko zahtev in jih tudi pošiljamo v teh 12 dneh, kar je veliko hitreje, kot to počnejo drugi partnerji. To je moj kratek odgovor na vaše vprašanje. Hvala. To, um... Hvala lepa. Sedaj pa Peter Ježek, soporočevalec. Well, Hvala lepa. Hvala lepa obema še prav posebno pa za prizadevanja. Kot ste dejali, spremljate denar. Imel bi vprašanje, če sem prav razumel, po CCRP, odkot je so prišla sredstva Hongkong, Kitajska in nekatere manjše države iz Evrope preko ZDA. Kakšen je razlog za to? In potem gospod Burkanš, podobno vprašanje. Latvija ni bila država prejemnica v schemi ruske pravnice. Kakšen je bil razlog? Ste to odgovorili, eh, odkrili prej kot ostali? Dovolj zgodaj? Um, Hvala lepa. da če si ogledamo denarne tokove, so ZDA dobile veliko manj kot druge države. In to zato, ker ZDA bolje odkrivajo pranje denarja in tudi zaplenijo denar. Eno od primerov, ko smo začeli s tem 2010, je bil primer Magnitski, ki je velik primer v Evropi in ZDA. In prejšnji mesec, je tožilstvo v New Yorku. zaplenjeno 5,5 milijard dolarjev te skupine ZDA. To je razlika. ZDA se aktivno loteva pregona teh sredstev. Nekaj želim omeniti. Ne želim izuzeti Latvije, ne samo Latvijska banka, vse druge baltske banke nudijo enake storitve, kar se tiče omogočanja pranja denarja skrivnosti Litva in Estonija. To je enako. Veliko je pravnic. Tukaj govorimo samo o ruskem. Ruski pravnici, veliko pa jih je v Ukrajini, morda manj do milijarde, dveh milijard dolarjev, vendar pa veliko je teh pravnic. Obseg je veliko večji, kot je to, o čemer sem govoril, kot teh 20 milijard. Govorijo tudi o 80 milijardah v tem istem obdobju. Govorimo o virih iz organov programa iz Moldavije. Naprimer. To je torej z veliko širši problem, če si ogledamo lastništvo teh bank. Nekaj, kar je bilo zanimivo, če si pogledamo švicarske bančne dokumente, tudi latvijske, potem obstaja določba, da državljani niso državljani ZDA. In zato ZDA ne dobivajo veliko, velikih sot gre dosežca tudi v ZDA, vendar pa niže vsote in ameriške banke tudi včasih zavrnejo transakcije. Gospod Burkanč, želite odgovoriti? Hvala lepa. Kar se tiče tega primera, tudi kar se tiče drugih primerov, sem bil v Moldaviji, kolegi iz Moldavije so bili tudi v Rigi. V tem vprašanju smo se pogovarjali, zakaj umazan denar prihaja v Latvijo, ne pa druge države, zakaj zločinci imajo raje Latvijo. Ni samo enega razloga za to. Seveda lahko rečemo, da smo most med vzhodom in zahodom. Ali da veliko prebivalcev govori rusko, da imamo skupno zgodovino in tako dalje. Vendar pa to so naši sklepi, po mojem mnenju. Morali bi vprašati zločince, zakaj imajo raje te države, ne pa drugih. Veliko razlogov je za to. Naj pa povem, da zato, da bi se uspešno borili proti pranju denarja, potrebujemo odličen pravni okvir, ki bo deloval dolgoročno in tudi dobro sodelovanje s kolegi. Če imamo tisoč računov, ki bi jih naj zamrznili, imamo včasih samo dan, dva, tri, da to zamrznemo, je potem zelo težko sodelovati s tistimi državami, ki imajo takšne roke. Če imate konkretne informacije, zahtevate od nas, bi bomo takoj zamrznili sredstva vendar pa te zahteve iz tujine ne prihajajo prav pogosto v Rigo. Gospod oh, Burkans, premije je sedaj komisar, tedajni premije je sedaj komisar, gospod Dobrovski, bi morda lahko razkril, zakaj zločinci marajo države kot je Latvija. Sveta gospod Radupa je povedal, da Latvija ni edini primer, veliko je drugih. Tako, sedaj pa gospod Rosati, prosim. Thank you, madam chair. And... Hvala lepa, predsedujoča. Najprej bi rad spregovoril o primerih, ki ste jih registrirali v Latviji in druge. In bi rad to primeral še z enim primerom, ki se je zgodil nedavno. To je primer Ljubljanske banke iz Slovenije, kjer je šlo za transfer milijarde ameriških dolarjev strani Irančana, za katerim je bil izdan mednarodni nalog. In potem je ta banka poslala transfere manjših količin sod na 400 bančnih računov po svetu. To je novo vprašanje, verjetno bomo to preiskovali tudi tukaj v tem odboru, vendar pa želel sem vas vprašati, ali ste slišali o tej zgodbi in ali je to podoben tip scheme, ki se uporablja. Drugo vprašanje. Pravite, da se je potrebno osredotočiti na banke. Po vseh direktivah 2, 3, 4 o pranju denarja morajo banke poročati o vseh sumljivih transakcijah. Dejali ste, da je bil, bil primer 60 tisoč sumljivih transakcij. Verjetno niso poročali o tem na isti dan, v istem mesecu. In če je to breme za finančno obveščevalne enote, da ne morejo vsega preiskati, me zanima, ali so vseh ustrezno banke poročale. In potem tretje vprašanje ki izhaja iz tega, kje tiči težava. Imamo težavo z obstoječo zakonodajo, ki je polna vrzeli in enostavno ni sposobna ujeti in prepoznati sumljivih praks. Ali pa gre za vprašanje izvajanja, izvrševanja posameznih držav članic. In potem spet lahko rečemo, da imamo nekatere države članice, ki so bolj dejavne, ki so bolj pogosto po, po, po omenja pripravljanje denarja, druge države članice pa niso toliko v spredju. Torej, moje vprašanje, po vaših izkušnjah, kje vidite glavne težave, bi morali izboljšati evropsko zakonodajo, skušali zapolniti vrzeli ali pa bi morali obstrajati pri državah članicah, da bodo bolj odločne pri izvajanju obstoječe zakonodaje. This is, this is of... Mimo grede, to je tudi vprašanje za gospoda Burkansa, seveda. Mr. Burkans. Gospod Burkans. Uh, yes, uh... Hvala lepa. Jaz lahko, seveda, imam pregled samo na področju, ki ga pokriva naša finančna obveščevalna enota. Ne vem pa, kaj se dogaja izven EU. Po mojem mnenju pa so nekatere druge enote razmeroma počasne če želimo dobiti informacije. In če jih dobimo hitro, potem se lahko nemudoma odzovemo. Morda so enote preobremenjene s poročanjem. Če imate zelo veliko poročil, volate, imamo 15-16 tisoč poročil vsako leto in analiziramo vsakega od teh, to pomeni, da je to tisoč poročil na enega zaposlenega. Vsako leto imamo 300 delovnih dni, torej na zaposlenega imamo tri poročila, ki jih mora analizirati vsak dan. To pomeni, da je čas za analizo precej kratek. Spremeniti moramo sistem. Naprimer, letos zaključujemo z našo analizo. Pripravljamo nov osnutek za Ministrstvo za finance. da ne bomo poročali o sumljivih transakcijah, temveč o tipologiji. To pomeni, da moramo spremeniti našo analizo ne samo na finančno-obveščevalnem področju, temveč tudi pri bankah. Naj pa sedaj seveda opozorim na večje primere, kot se to počne v Latviji. Hvala. Otradu. Um, Hvala lepa za ta vprašanja. Zelo težka so. Ne poznam scheme v Sloveniji, vendar pa lahko rečem, da, kot sem že dejal, veliko pralnic. Če želite razumeti pralnice, morate vedeti, da so to strukture, ki so stvarjene kot tor, če to poznate. Orodje na spletu, da skrijete, počem brskate, ne gre iz enega na drug računalnik, neposredno tam se razpeši, tako da nihče ne ve, kaj se dogaja, kaj si jo ogledujem. Ruska pralnica je enaka. In verjetno je tudi slovenska pravnica enaka. Kaj se dogaja? Veliko kriminalnih združb in skorumpiranih politikov združi denar in se ta razdeli kasneje. Gre za mešanico in usklajevanje. In temu je težko slediti. Ko smo si ogledali transakcije v Rusiji, Moldaviji, Latviji, pri ruski pravnici, nismo mogli reči, kaj pa je tičalo za tem. Za tem kajti mešajo se sredstva mehiških in vietnamskih kriminalnih združb. Seveda ni bilo 60 tisoč sumljivih poročil, želim si, da bi to bilo, ampak seveda to je potem preveč za vsako banko in za vsako enoto. Kot sem dejal, to je samo en primer pravnice, veliko je drugih primerov, na koncu imamo milijone transakcij, ki bi jih morali označiti kot sumljive. Kako pa rešiti to, kako se lotiti tega? Če izboljšamo prizadevanja na nacionalni ravni, to ne bo dovolj učinkovito. Mislim, da je potrebno izboljšati zakonodajo na evropski ravni. Tako razmišljajo zločinci, to so organizirani kriminalci, delujejo čezmejno, Za njih je EU in krišče. Nacionalne države in organi pregona, ki so omejeni z mejami, pa so manjši akteri. Torej, potrebno je imeti omrežje, drugače ne bo šlo. Če želimo preiskovati take velike primere, ki najbolj prizadenajo države, pogledajte si Moldavijo, politično, ekonomsko situacijo, potem lahko vidite, da leta in leta odtekajo sredstva iz Moldavije. Ne govorim samo o ruski pravnici, govorim tudi o milijardi denarja, ki je bil kraden iz Moldavije in veliko tega denarja je končalo v EU. Moldavija pa od EU dobiva drobtinice. Da bi to razrešili, potrebujemo celovit pristop, ki je podoben zločincem, ko potem delujete krovno vsaj na zravni EU. Dankeschön für Ihre Eindrucks. Gospa Regner, hvala lepa. Kann sich knüpfe da gleich an. Hvala lepa za odlične predstavitvi. Še uh, glede gresla uh, eh, know your customers, torej mi vemo, koliko deležnikov je deleženih v pranje denarja in vemo, da imamo sedaj to zavezo know your customers, eh, torej poznati moramo stranke, deležnike in vemo, da sedanje registri eh, in zaveze za banke ne zadostujejo. Torej, kaj bi vi konkretno predlagali, tukaj bi se navezala na to, kar je vprašal gospod Roseti, torej, kaj um, bi tukaj lahko pomagalo. Uh, imamo še nekaj primerov, recimo Birnberg Bank, uh, torej oni imajo novo politiko ravnanja strankami, torej customer policy, oni so to dali uh, nekemu zunanjemu podjetju, ki se s tem ukvarja in uh, vi omenjate te mreže, omrežja uh, in uh, mogoče bi res potrebovali nekako evropsko tožilstvo in v kakšnem okviru bi lahko ustanovili takšno evropsko tožilstvo. Eh, sedaj je to samo ideja, ampak takšno tožilstvo bi se lahko res popadalo s takšnimi problemi. Kaj mislite, s katerimi področji bi se lahko ukvarjalo takšno morbitno evropsko tožilstvo? Hvala. Mr. Bokan, Gospod Burkanc? Yes, you cover a smart question. <laughs> uh, of course, uh, the uh, fi Seveda, finančno obveščevalne enote ne govorijo o internih nadzornih sistemov bank. To je odgovornost nadzornikov, kapitalskih trgov in tako dalje. Mi to nismo. Kot odvetnik pa mislim, da moramo premisliti, kako bi izboljšali razmere, kako bi se uspešno borili proti pranju denarja. Nekaj sem že predlagal. V trenutku, ko so pravne zahteve take, da ko se kriminalni tokovi denarja preselijo iz ene v drugo državo, če dobimo prošnjo, da se naj zaseže ta sredstva, potem to storimo. Zakaj pa tega ne moremo organizirati tako, da bi finančno obveščevalne enote, ki dobivajo poročila o sumljivih transakcijah. Ne morejo izdati naloga, da naj se sredstva vrnejo v državo, z katere so prišla. Potem pa uvedite preiskavo tej državi, pa tudi državi B. To pomeni, da bi morda finančno obveščevalna enota morala imeti pristojnosti ne samo zamrzniti sredstva, temveč poslati ta sredstva nazaj na prejšnji račun. Tako bi potem lahko hitreje to obravnavali. Seveda, vsa zakonodaja je odlična in mislim, da bomo počasi zveti začeli to tudi izvajati. Hvala lepa. Um, Gospod Rado. Um, Hvala lepa. Če si še enkrat pogledamo strukturo za rusko pranico, vidimo banke, ki so jih prevzeli zločinci. Govorim o moldovskih bankah. Kaj se je zgodilo? Zakonodaja v Moldaviji zahteva, da če imate več kot 5 odstotkov banke, morate povedati, kdo je lastnik. Kaj pa so kriminalci storili v prvi fazi? Bili so lastniki 4,9 odstotka. Veliko jih je bilo. Enostavno, ne? Potem so modavci menili, da jih bodo premagali in kaj so naredili? En odstotni prak in Zločinci so šli na nič red 9 odstotka. Torej, kaj je ključ? Pregledno lastništvo. In to je potem seveda sporedno z registri lastnikov. Moram pa reči, da so zločinci zelo ustvarjalni. Če se ogledamo, nekatere od teh podjetij imajo lastnike na papirju. Ampak to so samo namestniki, nastavljeni ljudje. Tisti, ki ustavljajo podjetja sami. Je pa seveda enostavno najti ime in potem vidimo, da je to isto ime vključeno še v 2000 drugih podjetij, da fizično ni mogoče biti lastnik toliko podjetij. Torej, lastništvo banke je najpomembnejše, prav tako pa je pomembno, da prepoznamo vozdišča v mreži. Ruska pravnica in druge pravnice. Tukaj imamo vedno veliko podjetij, ki so ključnega pomena v sistemu. V ruski pravnici z 20 milijardami govorimo o 12 podjetjih. Večina jih je ali britanskih, ciprskih ali iz Delawarea. Če bi si pogledali samo ta podjetja, bi to pomenilo že veliko razliko. Westbourne Enterprises Limited je eno od teh podjetij. To je britansko podjetje, ki je pravilo več kot 3 milijarde dolarjev znotraj te pralnice, tudi drugih schem. In to podjetje je bilo v lasti enega od teh agentov, ki so se sodelovali z zločinci in je torej bil povezan z bankami. Če si vse to pogledamo, če si pogledamo infrastrukturo bolj podrobno, ne samo transakcije, transakcijam je težko slediti, vendar pa če si pogledamo lastnike glavnih podjetij, če si pogledamo akterje, ki so vključeni, če se gledamo strukturo, ki je bila vzpostavljena, potem ni več kot pet posameznikov akterjev, ki so obdelovali in obvladovali ta sistem. Govorimo o britanskem posamezniku, nekomu z Cipra in o nekom iz Delavora. Torej, to je enostavno preiskati, potrebno se je lotiti vira težav, ne pa da potem sledimo transakcijam, ki jih je seveda preveč. No, uh... Hvala lepa. Sedaj pa Robert Zile, EKR. Chair, so mixed... Hvala lepa. Latvijcem imam mešane občutke. Po eni strani nisem prav ponosen, seveda, po drugi strani pa je dobro, da to danes obravnavamo in o tem govorimo in da je z nami gospod Burkans. Gospod Burkans je že omenil, da je finančna obveščevalna enota v Latviji bila spostavljena 98, ko sem bil minister za finance in pripravljali smo takrat zakonodajo za boj proti pranju denarja. Skušali smo se približati Zahodu in uvesti vse institucije, ki so bile potrebne. To je pred skoraj 20 leti. Smo tudi komisijo za nadzor kapitalskih trgov in to smo tudi vzpostavili takrat. In smo si ogledali bolj podrobno britanski sistem, kako nadzira 98. mislim, da smo potem to spostavili. Vendar pa potem me nekoliko zmede se skupaj s obukam se to opisoval. Pravljajo del svojega dela, nimajo dovolj pravnih pooblastil, da bi sredstva vrnili, istočasno pa imamo nadzorno komisijo. Komisija bi morala poznati vse lastnike bank, kot je gospod Rado povedal dobro bi bilo, če bi tudi ta nadzorna komisija se sedla s gospodom Burkansom in bi potem videli vse skupaj širše. Latvija je majhna država, kar se tiče institucij, tistih, ki delajo. Vendar pa ne, seveda, po obsegu sredstev, ki se jih opere prek bank. To je škoda, sramotno za nas. Zakaj sredstva prihajajo v Latvijo? Osebno se mi zdi, pri tem se je težko boriti in ne samo ruščina, imamo tudi postvedski tip podjetij, ki prihajajo v Latvijo, ker imajo od naše neodvisnosti še vedno veliko vpliv. Imamo žal še vedno veliko lobijev, ki skušajo staviti finančni storitveni center. Polovica depozitov prihaja iz tretjih držav, s katere države lahko uganete In to bi tudi lahko ustvarilo kar nekaj težav. Včasih te vloge potem hitro izginejo. Imamo pa tudi težavo hm, z izpolnjevanjem pravil. Ko smo imeli, naprimer, transakcije v dolarjih z nekaterimi ameriškimi bankami, pa približno desetimi leti, so potem te transakcije druga za drugo izginile. Zadnji primer je bila Deutsche Bank. Mislim, da je to nedavno in to se še vedno dogaja. Zato se dajmo vprašanja. Gospod Burkans, to, kar ste navedli v svojih primerih, da bi radi poslali sredstva nazaj, menite, da potrebujete samo evropsko zakonodajo? Ali mislite, da bi lahko tudi v Latviji kaj storili sami z nacionalno, ne proti mednarodni ali zakonodaji EU, da bi imeli nekakšno skupno izmenjavo podatkov, kar je gospod Rado opisal, bi lahko to storili v Latviji ali je potrebno čakati na EU, lahko skušamo vplivati na komisijo. In drugo vprašanje za oba, mar menite, da Latvija v prihodnje ne bo več povezana z dejavnostmi pralnic, ker to resnično škoduje podobi države. Odločite se, kdo bo začel, razvijte si vprašanja. Gospod Burkans, prosim. Hvala lepa. Zelo dobro vprašanje. Seveda, nimam nobenega dvoma, da ne samo lahko spremenimo nacionalno zakonodajo, kaj ti če smo v takih razmerah, ne bo možno sodelovati z drugimi državami, z drugimi enotami. Potrebujemo vse spremembe v direktivi. Potrebujemo pa tudi spremembe pri priporočilih. Vse države morajo sodelovati na enak način. To je moj odgovor in stojim za tem. Radu. Gospod Radu? Um, yeah, just, just briefly. Na kratko. Latvija je se veliko pojavljala v našem poročilu v zadnjih osmih letih zaradi težav, ki so tam nazoče, vendar pa vidim, da Latvija sprema ukrepe proti pranju denarja, zapira banke, naprimer odzema licence. Potrebno pa je biti previden govorimo o EU, z Ukrajino. Ukrajina bo verjetno postala nova Latvija ali nova Litva ali nova Estonija. Ravno kar ista skupina ljudi prevzema banke v Ukrajini, o katerih to govorimo, in Ukrajina je bila tudi ena od tistih držav, ki so upravljali s tem, in eden od posameznikov je to upravljal iz Ukrajine sedaj je bil aretiran v Moldaviji. Ukrajina je vedno odigrala pomembno vlogo, ker je sedaj Ukrajina ljubljenček EU, lahko to omogoči organiziranemu kriminalu v tej državi, da bodo poslovali kot običajno iz te države. Now, uh, Mr, uh, Hvala lepa, Urban Krespo. Eh, gracias, presidenta. <clears throat> Najlepša hvala. <clears throat> Poslušal sem vaše predstavitve. In v oči me zbudilo to, da gre za resničnost in ne za fikcijo. In mislim, da je res skrbljujoče, kar se dogaja v resnici. Imam nekaj vprašanj, nekatera vprašanja so se porajala že pri dokumentih iz Paname. In uh, ti zločinci lahko vse posle odpravljajo doma, sploh jim ni treba v Panamo ali v Švico, lahko sodelujo z veliko Evropsko banko, ki potem lahko olajša te posle in opere ta denar. Torej, ruska pralnica je zelo dober primer tega, kako lahko se to lahko zgodi. In Mi se moramo ukvarjati tukaj z zakonodajo, eh, kajti dejstvo je, da so prav banke tukaj ključni element pri pranju denarja. Poskušali bomo izvajati pritisk na bančne inštitucije in zato bi vam rad eh, zastavil še dve vprašanje glede tega. In sicer komisija je pred kratkim predstavila predlog sankcij za vse tiste, ki olajšujejo pranje denarja. To bi lahko privedlo do tega, da bi izvajali nadzor samo pri manjših transakcijah ali tako velikih primerih pranja denarja. Kako bi po vašem mnenju lahko uvedli sankcije, ki ne bi bile finančno le majhen delček tega zneska, za katerega gre pri transakcijah. Torej, pri velikih transakcijah bi neke ta manjše kazni izlahka plačali. Potem pa je tukaj še drugo vprašanje, ki se ga zastavljamo in sicer, kako je tukaj z eh, nadzorom skladnosti kolikor sem razumel, mehanizmi za samo evalvacijo tukaj še ne zadostujejo. Kakšni bi bili še ukrepi, ki bi lahko zagotavljali to zagotavljanje skladnosti? Hvala. Pri bankah. Hvala. Radu? Um. Gospod Radu? Ja, najlepša hvala. Zelo, zelo zanimivo vprašanje so to. Mislim, da je. Najpomembnejše, da razumemo in preiščemo infrastrukturo. Posredniki, tisti, ki vzpostavljajo to infrastrukturo, so stebri celotnega, so temeli celotnega sistema in eh, s tem se je potrebno soočiti. Kajti v tem je ravno moč organiziranega kriminala, eh, hkrati pa je to tudi njihova šibkost, eh, gre za njihovo čezmejno delovanje. Kot ste dejali, lahko uh, greste na vogal tukaj v Belgiji ali pa Nemčiji in vzpostavite strukturo, uh, ki je povezana z Panamo, Ciprom, eh, Nevado ali pa katerokoli drugo državo. Zaradi tega moramo poznati način dela uh, teh posameznikov, kajti imajo ogromna omrežja, recimo primer uh, odvetniške Eh, odvetniškega podjetja Fonseca. Torej, to podjetje je delovalo praktično posod po svetu, imelo je urade, izpostavnice posod po svetu. In uh, zaradi tega uh, moramo imeti pristop, v katerem bomo dejali, ja, to so sumljive strukture, ker jih je vzpostavila ta in ta oseba. Strinjam se z vami, Če govorimo o obsežnem pranju denarja, potem eh, kazni seveda ne morejo biti učinkovit sistem, kajti na koncu eh, jih bodo kriminalci le odtegnili od svojega prihodka. potem pa k notranjemu nadzoru v bankah. Mislim, da eh, to ne zadostuje, kaj ti eh, ni eh, dovolj izvedencev, ki bi lahko pripravili te poglobljene preiskave v bankah oziroma izvedli te poglobljene preiskave v bankah. Poleg tega pa številne banke le navidezno predstavljajo ustrezno stopnjo odgovornosti Eh, ne poglabljajo, pa se dejansko v uh, transakcije, v uh, prejemnike sredstev in tako naprej. Torej, na vse skupaj je potrebno gledati za širšega vidika. Mr. Burkans? Gospod Burkans? Yes, I agree with you. Uh, ja, strinjam se z svojim predhodnikom. Seveda je predvsem pomembno delo bank, in lahko rečemo, da notranji nadzorni sistem ni na najvišji možni ravni. Ampak zavedati se moramo, da pripravljalci teh schem zelo dobro poznajo možnosti organov eh, kazenskega pregona. Ti posamezniki delujejo čezmejno, eh, pošiljajo sredstva iz ene banke v eh, drugo. Torej, nadzorujemo lahko le prihajajoče transakcije in odhajajoče transakcije. Če pa so sredstva izmenjena znotraj države, to pomeni, da je vključena še ena banka, ki je v podobni situaciji. Informacije o izmenjavi sredstev med posameznimi bankami Eh, je potrebno razširiti, tako da bomo lahko nadzorovali celoten sistem. Ena finančno obveščevalna enota eh, ne more biti seveda pristojna za nadzor nad, celotnim, nad celotno schemo. Mogoče bi morali imeti eno enoto, ki bi nadzorovala evro območje. Ampak eh, zvedeti se moramo, da številne scheme obsegajo številne države. Eh, in zaradi tega je potrebno sodelovanje z finančno obveščevalnimi enotami po svetu, ampak potrebovali bi najmanj finančno obveščevalno enoto v EU eh, oziroma vzpostavljeno sodelovanje med finančno obveščevalnimi enotami. El, la de la de la licencia... yeah. Ja. Tukaj gre tudi za vprašanje tega, da se bankam odzame licenca. Ali mislite, da bi bila to ustrezna pot, eh, če bi recimo vlade sklenile, da bodo bankam oduzele licence, če bodo vključene v takšne posle? Uh, Seveda, to se mi zdi zelo pomembno. Mislim, eh, da ta grožnja mora viseti nad glavami bank, le na ta način bodo spoštovala pravila. Gospod Burkans. Želite kaj dodati? Ja, strinjam se, posem se strinjam. Dobro, najlepša hvala. In sedaj? Gospa Hautala iz skupine zelenih. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vse popovdne že eh, razpravljamo o finančno obveščevalnih enotah in o delu teh enot. Mislim pa, doslej nišče ni omenil Eurojusta in zanima me, gospod Burkans, ali imate kakšno izkušnje z vključitvijo Eurojusta pri, v te preiskave. Eh, obiskala sem sedež Eurojusta in eh, tam so dejali, da so izjemno eh, zainteresirani za udeležbo. Ali Torej je potekala razprava o spostavitvi sporazuma z Eurojustom, gospod Burgans. In potem še vprašanje eh, za eh, našega drugega gosta, to je gospod Radu. Dejali ste, da je zelo pomembno, da vemo oziroma imamo informacije o tem, eh, v čigavi lasti je banka in potem ste dejali, da se je zelo lahko boriti proti organiziranemu kriminalu. To me zelo veseli, ampak ali lahko to nekoliko podrobneje razložite, zakaj bi bilo to tako lahko? Eh, in potem eh, vaš primer novozelandskega podjetja, eh, ki je nakazovalo sredstva na Latvijsko banko in potem naj bi, bil, naj bi bila vključena ruska kriminalna združba. V ameriških medijih je bilo pred kratkim objavljeno, da so določena sredstva Magnitskija, Eh, sedaj eh, povezali z eh, programom razvoja kemičnega orožja v Siriji. Ali uh, imate kakšne konkretne dokaze za to, ali gre uh, zgolj uh, za sum? Gospod Brukans? Ja, najlepša hvala. Kot sem že povedal, Eh, smo od leta 1998 v skupini, v kateri sodeluje več kot 150 finančno obveščevalnih enot in izmenjujemo informacije, medsebojno jih izmenjujemo. Torej, če uh, bi bilo to potrebno, lahko seveda uporabimo tudi omrežje Eurojusta ali pa uh, izmenjamo informacije s pomočjo Interpola, Europola lahko prosimo za podporo Eurojusta, ampak eh, glavna enota za nas je enota, ki združuje 150 finančno obveščevalnih enot. Hvala lepa. Prvo vprašanje. Banke vedo, katere banke imajo bančne račune povezane z lastnimi bančnimi računi. Majhne banke odpirajo račune pri večjih bankah. Tukaj gre preprosto za mednarodni denarni sistem, le na ta način lahko potekajo transakcije. Kako uh, smo identificirali uh, te uh, banke, večinoma gre tukaj za javne banke, uh, gre. Uh, za banke, ki sodelujejo z večjimi bankami, ampak podatke, ki smo jih dobili iz eh, sodnih postopkov ali pa iz raznih škandalov, eh, smo povezali z eh, različnimi transakcijami. Kar zadeva denar oziroma sredstva Magnitskija, je potrebno upoštevati, da se v primeru eh, pralnice sredstva izjemno premešajo, tako da je mogoče, da so bila te sredstva uporabljena za eh, razvoj eh, kemičnega orožja v Siriji. Ko je šlo za eh, vietnamsko pranje denarja, smo imeli intervju z eh, eh, vietnamskim kriminalcem, ki je razložil, kako perejo denar zelo težko je nadzirati, katere transakcije vstopajo na naše območje in uh, katere transakcije odtekajo iz tega območja. Tudi veliko iranskih podjetij je bilo eh, vključenih med tem, ko uh, so veljale sankcije. Sedaj pa sem jaz na vrsti. In rada bi le dejala, da mogoče preglednost uh, ne bo zadostovala za eh, delničarje v eh, bankah. V primeru eh, Portugalske smo zelo dobro vedeli, da imamo delničarje iz slabih bank v Angoli, pa nihče ni ničesar storil, v Andori nihče ni ničesar storil in potem. Eh, ko je prišlo do pritožbe eh, Evropskemu bančnemu uradu, smo se pričeli zatem ukvarjati, ampak dejansko zasek eh, premoženja, zaplemba premoženja, odzem licence ne le bankam, ampak tudi posrednikom, kot so odvedniki, vse to je ključnega pomena, vse po mojem mnenju. Moje vprašanje pa je sledeče. Kaj pa kupovanje uh, stalnega prebivališča v uh, Evropski uniji? Ali tudi, ne gre tudi tukaj eh, za učinke pralnice, ali pa je to že sploh del celotnega sistema? program zlatih vizumov omogoča, da umazan denar vstopa v Evropsko unijo. Tukaj lahko gre za del eh, sredstev v pralnici ali pa za nova sredstva, kajti eh, ni zastavljenih prav veliko vprašanj. Ko enkrat, denarje, eh, ko enkrat sredstva vstopijo na območje Evropske unije, se uporabljajo naprej. In to seveda negativno vpliva na Evropo, na Evropsko unijo in tudi na države članice. Gospod Burkans, želite še kaj dodati? Ali lahko vaša finančno obveščevalna enota eh, nadzoruje vaš eh, program ulagan? Ja, tudi z tem se ukvarjamo. E, imamo večletni delovni program in moj zaključek je, da smo že zahtevali veliko preiskav eh, primerov pranja denarja, ampak eh, število takšnih primerov je pravzaprav razmeroma majhno. In v veliki večini ne gre za umazan denar. Skupaj s policijo pa vsakodnevno eh, preverjamo, kaj se dogaja. In uh, eh, za pomočjo programske opreme bi uh, lažje našli kriminalne združbe. Sedaj pa prosta razprava, gospod Nunomela. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Uh, slišal sem vaše vprašanje in pa odgovor. In Poudariti moram, da gre tukaj za popolno negotovost. Eh, ko gre za vlaganja, eh, se situacija eh, v posameznih državah razlikuje in potem vprašanje zlatih vizumov. Tu naj bi šlo zgolj za postopek pranja denarja. In portugalsko pravo omogoča vzpostavitev podjetij in pa uh, ustvarjanje novih delovnih mest z podelitvijo oziroma dodelitvijo zlatih vizumov. Ne gre zgolj za pranje denarja, ampak gre tudi za uh, prednosti za države članice. V moji domovini je bilo na ta način ustvarjenih veliko delovnih mest in to uh, je seveda pozitivno vplivalo na razvoj v državi. Eh, torej, rad bi slišal, da lahko obstajajo tudi izjeme, da ne gre za popolno negotovost. Eh, ja, jaz ne spremam pravil. E, jaz e, zgolj e, preizkujem in razkrivam delovanje kriminalnih združb. Gre zgolj za vprašanje, kaj je na prvem mestu. Ali je Amerika na prvem mestu in se potem umakneš iz pariškega sporazuma, je na prvem mestu Estonija, Portugalska ali pa je na prvem mestu Evropska unija. To je na vse zadnje temeljno vprašanje. Kaj ti z programom zlatih vizumov seveda pritegneš? sredstva in pa vlagatelje na račun drugih držav. Odvisno od tega, kakšno infrastrukturo ponujaš. Torej, z vašega vidika, z vidika eh, posamezne eh, države, eh, je to seveda dobro znotraj vaših meja. Ampak eh, problem se bo pojavil in ne pravim, da gre eh, zgolj za umazen denar. Ampak, če postavimo te moralne argumente na stran, je eh, problem ta, da je to zlata priložnost eh, za ulaganje eh, sredstev strani kriminalnih združb. Gospod Burkans, želite kaj dodati? Rad bi dodal, da v vseh teh primerjih, pa naj gre za princip pralnice ali pa druge načine pranja denarja, da je vse skupaj zelo pomembno, zelo odvisno od tega, kako dobro je sodelovanje z drugimi finančno obveščevalnimi enotami. In zastavljam si vprašanje, zakaj nismo prejeli spontanega poročila iz Moldavije, Rusije ali pa katerekoli druge države, kajti eh, prvo kaznivo dejanje je bilo izvedeno v teh državah in lahko bi nam rekli, prosim, sledite sredstvom, sledite eh, transakcijam, nadzorujte jih, ampak eh, preprosto molčijo. Zakaj? Hvala lepa, gospod Burkans. Mislim, da s tem zaključuje našo, zaključujemo našo razpravo. Lahko rečem, da je seveda zelo dobro, eh, če lahko ustvarimo nova delovna mesta v Evropski uniji. Eh, z eh, finančnimi sredstvi lahko ustvariti nova delovna mesta. Vprašanje pa je, ali želimo prositi vodjo nekega kartela, da ustvarja nova delovna mesta v Evropi. Torej, včasih eh, so eh, to čista sredstva, ampak eh, gre za sistem, ki omogoča eh, pranje denarja. Vidim, da želi gospod Melo še nekaj dodati. Čisto na kratko, postopkovno vprašanje. Razumem to, kar ste to, kar ste dejali? Eh, seveda eh, obstajajo izjeme v trenutnem sistemu, ampak mislim, da ni prav, da eh, napadamo tiste, ki so morda pošteni, ki želijo ustvariti nova delovna mesta ki želijo uh, pripomoči k razvoju države. Nisem federalist, ne bom rekel, da je Portugalska na prvem mestu, ampak seveda želim pozitiven razvoj v eh, svoji državi in moramo sprejeti tudi dejstvo, da so nekateri ljudje pač, prija, pač prijazni in dobri. E, mislim, da ne moremo vse te posameznike vreči v isti koš z e, preprodajalci drug. No, in tukaj je knjiga oziroma pamflet, ki ga bodo prejeli eh, poslanci, ki bodo odpotovali v Lizbono in uh, to brošuro sem prebral z velikim zanimanjem. Ampak, nažalost, moram ugotoviti, da so utemeljeni edino členi iz Blokwish Gert, Žgedenec se imenuje stranka. Mogoče ste sedaj dobili odgovor vaše asistentke. Torej, kar smo našli v tej brošuri, eh, so članki iz bloki Žgerd, to je stranka iz skupine GUE, in pa eh, članke Ane Gumeš. Ja nič nimam proti temu. Ampak ta parlament ne podpira stališč socialistične stranke in pa stranke GUE. V našem parlamentu je zastopenih veliko strank. In eh, veliko je različnih eh, mnen, veliko je različnih člankov. In uh, mislim, da tudi ni težav z prevodom v angliščino, kajti Evropski parlament uh, ima lastno prevajalsko službo in ta bi lahko prevedla katerikoli članek. Eh, tudi jaz vam lahko pomagam, če želite. Kar pa menim, da ni prav, je. Yeah da parlament, v kateri so zastopana različna politična stališča, objavi brošuro, kot je tale, in eh, reče, da je to stališče Evropskega parlamenta. To ni prav. Eh, in če gre zgolj za vprašanje eh, prevodov, portugalščina je uradni jezik Evropske unije in mislim, da imamo odlično Prevajalsko službo te informacije bom posredovala predsedniku Wernerju Langnu in naj povem, da jaz nimam eh, prav eh, nobenega vpliva na eh, objavo te brošure. Odgovoril vam bo predsednik Langen. Zahvaljujem se vsem za to zelo zanimivo izmenjavo mnen z veliko predlogi. Eh, z strani našega eh, preiskovalnega odbora. Naj povem še, da bo naslednja seja odbora potekala 3. julija in prisotna bo komisarka Vera Jurova in 10. julija bomo imeli eh, sejo z evropskimi finančnimi ministri. Natančen časovni razpored pa bo še napovedan.